Kolegi, lepo prosim, da zasedete svoje mesta. Good morning. Dobro jutro. Začnimo z našim sestankom in sicer pozdravljamo komisarja Almunija. Zahvaljujemo se mu za izvrstno sodelovanje s tem odborom v preteklih petih letih. Seveda nismo imeli dosti zakonodajnih dokumentov z vami, vendar pa ta odbor ve, da ste bili zelo kooperativni pri enem dokumentu, kjer smo v končni fazi imeli soodločanje tudi v pogledu konkurenčnosti in sicer gre za očkodninske ukrepe. Menimo, da je to zelo pomemben prvi korak pri povečevanju vloge tega odbora na področju konkurenčnosti in mislim, da lahko govorim v imenu vseh kolegov. Zelo cenimo vaš odnos sodelovanja in tudi vaš odnos do tega parlamenta in tega odbora. Gospod podpredsednik Almunja bo predstavil in spregovoril z nami o nekaterih od zadnjih pobud, ki jih je komisija dala na področju konkurenčnosti. Še zlasti dve. Bela knjiga za bolj nadzorovane združitve podjetij in uredba 1 skozi 2000 tri in sicer gre za eh, protitrustovske dejavnosti. Gre za dokumente, ki predlagajo spremembe na področju združevanja podjetij. Vaš naslednik pa bo odločil, ali bo komisija uložila zakonodajni predlog in v tem primeru eh, bomo tudi mi vključeni v posvetovanje. Sporočilo potrjuje uspešnost Montijeve uredbe in povdarja nekatere elemente, ki bi jih bilo možno še izboljšati. E, dogovorili smo se, da bo gospod komisar imel predstavitev, ki bo trajala kakih deset minut, potem pa bodo sledile vprašanje in odgovori. Komisar Almunja, beseda je vaša. Grazie, Hvala, gospod predsednik spoštovani poslanci, dame in gospodje. Tokrat se zadnjič pojavljam pred vami v tem odboru, odkar sem bil aprila 2004 imenovan za komisarja. Nadomestil sem Pedra Solvesa v Prodjevi komisiji, sva delala skupaj v prvi Barozovi komisiji, ko sem bil komisar za gospodarske in denarne zadeve. V tej komisiji Barozo 2 pa sem bil komisar za konkurenčnost in kot je del predsednik. Moj dialog s parlamentom je bil zelo ploden, izjemno so me zanimali vaši pogledi, zanimala me je izmenjava mnen z vsemi vami in vedno sem, ne glede na resor, ugotavljal, da je to ne samo moja dožnost, vlogi komisarja, pač pa sem v tem vedno videl priložnost, da izboljšamo naše razumevanje realnosti, situacije, izzivov, alternativnih možnosti in upam, da bo enako tudi na vaši strani, ko boste vzpostavljali dialog z mojo naslednico. Nekateri ste bili, mislim, da v točno tej dvorani pred petimi leti, ko sem med zaslišanjem dejal, da konkurenčna politika igra ključno vlogo, da pomaga Evropi pri konkurenčnosti, rasti in delovnih mestih. Cilj rasti in delovnih mest kot ena prvih prioritet je nekaj, kar zahteva pravila in tudi zakonodajno ukrepanje oziroma predloge uredb moje izkušnje v teh skoraj da petih letih kažejo, da res drži, da mora biti konkurenčna politika ključni inštrument, ki naj pomaga našim gospodarstvom za izboljšanje rasti, ustvarjanje trajnostne rasti in izboljšanje življenskega standarda naših državljanov. Za leto 2013 smo imeli veliko poročil in sicer gre za vlogo konkurenčne politike kot orodja za spodbujanje konkurenčnosti. Vsi inštrumenti pomagajo našim gospodarstvom, našim družbam, da so bolj učinkovite, povečajo konkurenčnost, potem tudi preprečevanje kartelov zagotavlja boljše storitve za podjetja in potrošnike. Tisti, ki na novo vstopajo, morajo imeti enake možnosti in podjetja ne smejo eh, imeti vnaprejšnjih dogovorov. Potem eh, politika državnih pomoči pomaga usmirjati sredstva v cilje rasti in preprečuje se s tem tudi, da bi se zapravljal denar davkoplačevalcev. Potem konkurenčnost je nujna tudi za doseganje enotnega trga in za odpravo notranjih ovir, kar je tudi politična razsežnost naše integracije. Na zaslišanju v januarja 2010 sem omenil konkretne cilje mojega mandata. Naj vas spomnim. Rekel sem, da bomo morali prestrukturirati banke, ki jih je prizadela finančna kriza. Moj namen je bil, da posodobim področje državnih pomoči in da z postopkom soodločanja v celoti vključim parlament tako, da bi pri kršitvah konkurenčnosti zagotovili ustrezne sankcije in nadomestila. Zdaj pa podrobneje. Podpora, ki so jo dobile banke, je bila zelo pomembna naloga vseh teh letih. 110 evropskih bank kar predstavlja 25 odstotkov vseh sredstev v evropskem sistemu. Torej, te banke so dobile aktivno pomoč od oktobra 2008. Za 13 od teh 110 bank smo ugotovili, da je pomoč mogoče dati brez dodatnih pogojev. Izpogajali smo načrte prestrukturiranja za 52 bank, 33 bank je eh, bilo likvidiranih. V tem trenutku še delamo na kar nekaj primerjih. Ta podpora je bila dana v obliki kapitalskih injekcij in državnih jamstev ali drugih orodij za stabilizacijo od začetka krize, oktobra 2008 pa do leta 2013, so evropske vlade eh, inicirali 608 milijard evrov, kar predstavlja 5 odstotkov našega BDP-ja vrsta bank je z obrestmi že poplačala svojim vladam, vendar pa je pred nami še zelo dolga pot za to, da bi dejansko pobrali vse denar, ki je bil uložen v bančni sistem. Obstajajo še tudi jamstvene obveznosti, Govorimo o 835 milijardah evrov državnih jamstev. Ta številka se je kasneje zmanjšala in konec lanskega leta znaša približno 400 milijard, torej manj kot polovico vrhunca najviše vrednosti iz leta 2009. Vlade so tako pribrale 38 milijard in le 3 milijarde so dejansko bile aktivirane strani bank v letih 2008 do 2013. Vidim kar nekaj glavnih dosežkov. Kot prvič. Uspeli smo poskrbeti, da banke lahko delujejo, uspeli smo likvidirati banke, ki niso bile zmožne preživeti in dejansko smo uspeli vzpostaviti nadzor. Kot drugo, Uporabo davkoplačevalskega denarja smo zmanjšali na minimum, tudi če govorimo o ogromnih zneskih denarja. In tretjič, poskusili in mislim, da tudi uspeli smo ohraniti enake pogoje za banke, ki so prejele pomoč in tiste, ki tega niso. Kot se spomnite, pred letom dni sem posodobil pravila oziroma smernice za državne pomoči bankam v novem okviru smo znižali javna sredstva potrebna za vzdrževanje solventnega bančnega sektorja. Banke morajo posojiti realnemu sektorju in se ne smejo več nanašati na moralna tveganja. Mislim, da je tu parlament, zlasti ta odbor, opravil izvrstno delo, tudi svet seveda, saj ste dejansko razpravljali o naših predlogih za bančno unijo. Zdaj pa še en velik cilj, ki sem ga omenil na svojem zaslišanju, to pa je posodobitev državnih pomoči. To je strategija, katere namen je pomagati vladam, da bi podprle rast in ustvarjale delovna mesta. Nove prioritete so zastavljene, da bi se osredotočili na tisto, kar najbolj vpliva na notranji trg. Tudi so nova pravila enostavnejša, laže jih je spoštovati. V praksi je to pomenilo, da smo objavili deset novih smernic, pet uredb in dve obvestili. Smernice pokrivajo področja, ki so ključna za evropsko konkurenčnost, za bolj poglobljen enoten trg, kar vključuje energetiko, okolje, letalstvo, raziskave in razvoj, eh, tveganje za mala in sred velika podjetja, široko pasovne povezave. In ne nazadnje, direktiva o škodninah naj bi v kratkem zagledala lud sveta. Upam, da bo formalno sprejetje potekalo v naslednjih nekaj tednih. Ta direktiva je mejnik pri sodnem uveljavljanju očkodnin in podjetja in državljani bodo zdaj laže prišli do nadomestil, če bodo žrtve proti trastovskih pravil. Prvič je, da bo parlament kot so zakonodajalec v rednem postopku obravnaval tak dokument. Delo tega parlamenta je bilo ključno, da smo dosegli uravnotežen dogovor s svetom pri končnem besedilu. Želim se zahvaliti še zlasti temu odboru in njegovim poslancem, zlasti tistim, ki so bili najbolj neposredno vključeni. Zdaj pa nekaj področji drugih eh, izvršnih področji, kjer je še možnost za ustvarjanje dobrih pogojev za rast. Prvič, kratka pripomba o naših ukrepih glede plačilnih sistemov. Pristojbine med bankami, ko plačujemo s karticami, tako imenovani MIFI, stanejo uporabnike približno 10 milijard evrov letno. Poleg tega obstajajo razlike med državami EU, kar izkrivlja konkurenco. V tej luči smo imeli kar nekaj primerov, dobili smo tudi ustrezna pravna sredstva leta 2010 za debetne kartice, letos pa tudi za kreditne kartice. Tako so se te pristojbine znižale za 30 do 50 odstotkov, odvisno od države. V zadnji odločitvi se je podjetje odločilo tudi, da bo omogočilo Eh, uporabo kreditne kartice v drugih državah po istih nizkih pristojbinah. Tudi Visa International in Mastercard sta vključena v to. Kar pa zadeva internetna plačila, smo imeli primer proti organizaciji, ki zastopa Evropsko bančno industrijo, tako imenovani Evropski plačilni svet. Tu smo bili zelo dejavni kajti ne samo proti trustavske odločitve, a pač pa tudi te pobude so bile tisto, ki so omogočile, da je ta Evropski plačilni svet opustil organizacijo sistema, ki je preprečeval konkurenčnost. Ustvariti moramo enake pogoje za plačila po vsej Evropi. Ustvariti pravno varnost razumne pristojbine. Pri elektronskih plačilih pa moramo ustvariti pogoje za nebančne akterje, da bodo lahko tudi oni vstopali na trg. Najboljši način, da to dosežemo, pa je skozi zakonodajo. In zato se zahvaljujem za delo tega odbora, ponavljam, pri razpravi obeh predlogov, ki sva jih z Barnejem poslala vam. In sicer uredba o pristojbinah in Veselim se že dela, ki ga bo opravilo italijansko predsedstvo. Upam, da bodo ta prizadevanja pospešena in da bomo še letos prišli do trialoga. Druga ključna področja pa so informacijska tehnologija in digitalne tehnologije. Par primerov s tem v zvezi. Glede na to, da nimamo pravega notranjega trga za telekomunikacije, smo pregledali nekatere združitve. Glede na to, da enotni trg za telekomunikacije je še vedno cilj, ne pa realnost. Zato smo morali upoštevati tudi nacionalne trge kot relevantne trge. In tudi, če smo sprejeli pozitivne odločitve glede nekaterih združitev, pa smo vsakokrat te združitve pospremili striktnimi ukrepi, da bi ta konsolidacija na nacionalni ravni ne povzročala težav za potrošnika in za konkurenčnost na trgu. Sprejeli smo tudi, kot se spomnite, pred več kot letom dni nekatere pres protitrustovske odločitve, trg elektronskih knjig recimo. In tudi letos smo sprejeli dve odločitvi glede Samsunga in Motorola. Upam, da bomo tako zagotovili, da se standardi in patenti ne zlorabljajo v prihodnje. Druge odločitve, ki zahtevajo pravice iz intelektualne lasnine, so bile sprejete v zadnjih 12 mesecih za to, da bi vzpostavili razmerja tudi v farmacevskem sektorju med eh, originalnimi proizvajalci in proizvajalci generikov in upam, da bomo na ta način lahko znižali cene, ki jih potrošniki plačujejo za zdravila. S tem upamo tudi, da bomo znižali stroške zdravstvenega sistema, kajti državljani imajo pravico do zaščite svojega zdravja in to je najboljši način, da zaščitimo zdravje državljanov, namreč da zagotovimo univerzalen sistem um, zdravstvenega varstva. Na digitalnem trgu so naši ukrepi zlasti povezani s hitrim razvojem in dejstvom, da dominantna podjetja lahko zaprejo vrata drugim akterjem. To se dosti krat dogaja tudi v povezavi z eh, elektronskimi inovacijami, ki jih sicer podpiramo. Inovacije in uspešnost niso problem konkurenčnosti, vendar pa, in ta vendar je zelo pomemben, zloraba prevladojočega položaja pa je resen problem konkurenčnosti. In zdaj zaključujem z par besedami glede preiskave o Google. -u. Ta primer je pritegnil veliko pozornosti medijev, industrije, političnih krogov in tudi tega parlamenta. Seveda, vsakdo ima pravico do svojega mnenja in stališča glede vprašanj, ki so vključena v to preiskavo ali druge vidike glede delovanja tako pomembnega podjetja na svetovni ravni kot je Google. Vendar pa Ko gre za izvajanje protitrustovskih preiskav in priprave odločitev, s katerimi bomo odpravili vse probleme na področju konkurenčnosti, pa so dejstva in argumenti tiste, ki sodijo v naše formalne postopke. Verjetno se boste strinjali, ko zavračam poskuse, da bi izvajanje konkurenčnosti pretvorili v običajno politično razpravo. Naj vam povem, kje smo v tem trenutku glede Google. -a kot del naše standardne prakse postopka po devetem členu, ki pripelje do odločitve in na podlagi naših dopisov pred poletjem. Kakih 20 pritožnikov nam je dalo trdne argumente in nove dokaze glede tega, kar je v zadnjem času povedal Google. V začetku meseca sem to sporočil Google in prosil, da svoje predloge izboljšajo. Zdaj moramo videti, ali Google lahko razreši ta vprašanja in ali lahko odpravi naše skrbi. Google odgovor gre v pravo smer, postopek v skladu z devetim členom, da bi poiskali rešitev z odločitvijo, ki temeli na nekih zavezah, pa se bo nadaljeval. Sicer je logični naslednji korak ta, da damo izjavo, v kateri nasprotujemo njihovim rešitvam. Ampak Evropska komisija in še zlasti komisar za konkurenčnost mora trdno ščititi neodvisnost eh, objektivnost in nepristranskost našega postopka. Mi smo najbolj spoštovan konkurenčni organ na svetu in to ravno zaradi načina, kako zagotavljamo ta načela. Hvala lepa. Thank you, Mr. Commissioner. Uh, now I give the floor to this. Hvala lepa. Zdaj pa besedo dobijo predstavniki političnih skupin. Burkhard Balt je prvi. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim tudi v imenu ELS toplo zahvaliti komisarju Almuni za opravljeno delo. Mislim, da je to dejstvo v zadnjih petih letih ste postavili zelo visoka merila in zato se vam zahvaljujemo. Tri vprašanja imam. Prvič. Za me in večino mojih kolegov je zelo pomembno soodločanje parlamenta pri konkurenčnosti. Sami ste že postavili shodišče in tudi eh, direktiva o očkodninah je bila sprijeta. Vsa druga področja seveda se tudi dotikajo konkurenčnosti, ampak imeli pa smo eno izjemo. Zato vas sprašujem, zakaj? v direkt, um, svojem mandatu niste intenzivno obravnavali te tematike. In zanima me tudi, kakšna je vaša ocena. Ali vidite, da bi prihodnji parlament eh, v mandatu nove komisije lahko pri vprašanju konkurenčnosti bil bolj upet v postopke odločanja. In s tem seveda namigujem tudi na postopek Google, Eh, zelo dobro bi bilo, če bi uspeli ta postape, postopek zaključiti še v svojem mandatu. V začetku leta ste uspeli spogajati pogovor Google, pa kot ste dejali, ta odgovor ni dovolj daljnosežen. Moje vprašanje je, ali ste bili preveč blagi z Googlem in tudi, ali ste morda podcenili zapletenost tega postopka. Januarja 2012 je komisija objavila svojo namero, da oblikuje delovno skupino za nadzor, zato da bi pač okrepili to področje. Zdaj, verjetno imate prve rezultate ali nam lahko podate prvo oceno. Mislim, da naj bi v kratkem sledila tudi objava rezultatov. Hvala lepa. Muchas gracias, señor. Eh, Hvala lepa, gospod Balc, za te besede. Hvala lepa tudi vaši skupini za sodelovanje in tudi za podporo, ki sem je bil deležen v teh letih. Kar zadeva svoje odločanje, že ko sem bil tu na zaslišanju, sem govoril o direktivi o zasebnih odškodninah, da o tem se bomo pogajali v okviru soodločanja, do tega je tudi prišlo, šlo je za pomemben korak naprej. Uh, ne morem pa niti jaz, niti katerikoli drug komisar spremeniti pogodbo preko pobude. Pogodba je zelo jasna glede tega, katera vprašanja morajo biti zakonodajno izpogajana v drugačnem postopku, kot je običajni postopek, naprimer v postopku soodločanja. Če bi v prihodnje bila podana zakonodajna pobuda, ne vem kakšna, pa recimo, da se nekega dne poda takšna pobuda, o nekem vprašanju, ki se obravnava po drugih členih, kot sta 108 in 101, če se ne motim v pogodbi, potem bo verjetno to soodločanje. Pa naj se gre za konkurenčnost, za davke ali tako naprej, tu gre za zelo natančno opredeljene postopke v pogodbi in pogodba se ne bo spreminjala. Kdaj se bo zaključil postopek glede Google, takrat, ko bo vsa preiskava zaključena. Nekateri pravijo, ja, Almunija želi zadevo zaključiti še pred iztekom svojega mandata. Ne, to ne drži. Sam si želim, da bi se postopek izpeljal tako, kot se mora, da se vse naredi na pravilen način, zato da bodo tudi uporabniki Google lahko to platformo uporabljali, ne da bi pri tem prišlo do zlorabe dominantnega položaja ali do kakršnega koli skrivna konkurenčnosti. Pa naj se gre za posameznike, ki uporabljajo Google ali pa za podjetja. Sam bom še naprej delal na tem do zadnje minute v svojem mandatu. Pri tem primeru gre za kompleksne zadeve, morda še pri kakšni drugi zadevi, ampak 31. oktober bom zaključil s tem delom. Če pa se karkoli zgodi pred 31. oktober, komisar oziroma komisarka za konkurenčnost lahko sicer sprejme odločitev, da je praktično nemogoče strani Google doseči tisto, kar smo zahtevali za to, da se odprave naši pomisleki, potem se lahko stvari še hitreje zaključijo. V tem trenutku nimam dodatnih informacij, poročila še nimam na voljo. No, če se karkoli premakne še pred iztekom mojega mandata, vam bom vse poslal. Sandi. Hvala. SD. Kolega Fernandez. Zalahka, presidente. Lepo pozdravljeni, hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, dobrodošli. Sam nisem bil tu v zadnjem mandatu, tako da nisem spremljal vašega dela. Zagotovo pa bom to vašo prisotnost izkoristil za to, da se dotaknem dela, ki ste ga opravili v kolegiju komisarjev. Verjetno veste, da smo še vedno v precej kompleksnem gospodarskem položaju, do katerega je prišlo zaradi finančne krize. Ta je prizadela bančni sektor, tudi druge finančne sektorje, ki se urejajo na evropski ravni v zadnjem obdobju pa se mi zdi, da je Evropa oblikovala dosledno agendo za reševanje te krize, tega v preteklosti nismo imeli. Je pa tudi res, da so davkoplačevalci plačali zaradi slabega upravljanja strani finančnih institucij v času krize. Videli smo tudi, kaj se je zgodilo v zadnjem hipu, namreč tudi davkoplačevalci so nastradali zato, ker države omikajo svoja sredstva, plačujejo potem tudi više obrestne mere in tako naprej. Ponavadi so davkoplačevalci veliko bolj obremenjeni kot naprimer delničarji. Pluli smo v težkih vodah, želeli smo zagotoviti stabilnost finančnega sektorja, zagotoviti smo želeli tudi ustrezno državno pomoč, ki morda ne sledi strogo dosledno zakonodaji. Je pa res, da je bančni sektor še vedno tisti, ki skrbi za vrčevanje v gospodarskem sektorju. V bančnem sektorju se tudi zbirajo največje zaloge prihrankov. Smo pa trenutno priča podobnemu ravnanju v bančnem sektorju, kot smo mu bili priča, ko je izbruhnila kriza. Imate kar nekaj izkušenj v teh zadnjih letih, ste se jih nabrali, prej ste že nekaj povedali o državnih pomočeh za bančni sektor. Zanima me, če imate kakršen koli predlog, na čem naj dela naš odbor v prihodnih letih, zlasti, ko gre za zakonodajo. Hvala lepa. Kar zadeva pripombe, predtem ste zastavili vprašanje razen v nekaterih državah članicah, več kot eni, ampak neštevilnih, ni težav s koncentracijo posameznih akterjev na nacionalnem trgu. Bančni trgi so večinoma maloprodajni trgi, saj večinoma skrbijo tudi za lokalne potrebe. Ne bomo mi, naprimer, najeli posojila na švedskem za nakup. Naprimer tu. Če pa si pogledamo evropski bančni sektor od zunaj, lahko vidimo, da je ta bančni sektor preveč razdrobljen. V bančnem sistemu v ZDA smo priča veliko večji konsolidaciji, imajo enotni trg, tako da je v tem trenutku pri nas problem predvsem v tem, da so naše banke, vsaj nekatere prevelike in ni zagotovljene dovolj konkurenčnosti z manjšimi bankami. Sem pa prepričan, da se bodo stvari v bančnem sektorju tudi v Evropi spremenile. Se strinjam z vami, ko pravite, da je še vedno premalo posredništva. Mislim, da bi morali več sredstev v obliki posojil namenjati družinam, produktivnemu sektorju, Nekaj predlogov vam sicer lahko podam za nadaljne delo. Če bi si drznil karkoli predlagati, bi rekel, da bi morali odpraviti ovire, ki še vladajo na področju nudenja posojil, predvsem izven konteksta bank. Naprimer, da bi MSP-ji mladi z idejami lahko pridobili posojila za delo v številnih sektorjih, če bi odpravili ovire, ki trenutno vladajo na področju nebančnega financiranja, bi lahko dosegli večji napredek. No, predsednik Dragi je bil tu, kolikor vem, zato ne bom sedaj sam komentiral delovanje Evropske centralne banke. Glede na to, kaj se je dogajalo na področju likvidnosti, vemo, da je popraševanje po posojilih manjše. Skratka, vse manj se najema posojil, sočasno pa tudi ne vemo, kaj bo z asset quality review, torej s pregledom kakovosti sredstev, kaj bo z stresnimi testi in tako naprej. Upam pa, da se bo s prihodnjim mesecem vse skupaj nekoliko sprostilo. Zelo pomembno je, da v prihodnih letih ne samo komisija, temveč tudi Evropski parlament opravi zelo natančen pregled tega, na kakšen način se bo javna sredstva črpalo v bančni sektor. In upam, da boste tudi v vašem odboru uspeli zbrati ustrezne podatke s tem v zvezi, namreč na voljo ni dovolj zanesljivih statističnih podatkov. Nekaj podatkov nam ponuja Eurostat, nekaj podatkov imamo v zvezi z državno pomočjo. Mislim pa, da bi res morali skrbno spremljati, kaj se dogaja z javnimi sredstvi, z javnimi jamstvi in garancijami, kajti na vse zadnje to prizadane državljane, to je res pomembno. Še zadnja zadeva. V teh letih smo vložili veliko truda tudi v finančno regulacijo. Parlament je ogromno delal na tem, enako velja za komisijo in svet. Storili smo pomembne korake naprej, ko gre za regulativo na finančnem področju verjetno do tega ne bi prišlo, če ne bi izbruhnila kriza, žal. Obstajajo pa še nekatera področja, ki se jih nismo dotaknili, naprimer shadow banking. Ni treba, da sem strokovnjak, da povem naslednje. Če se sprejme, naprimer, stroga zakonodaja za en del, tradicionalni del finančnega sistema, smo lahko prepričani, da bodo finančni tokovi obrali drugačno pot in sicer na področje, ki je manj urejeno. Mislim, da bi morali vnesti nekoliko več reda tudi v financiranje gospodarstva. Mislim pa, da če nam to ne bo uspelo, ne bomo uspeli prepričati naslednje krize. Hvala. Morten Messerschmidt v imenu ECR. Hvala. Če se vrnem na Google primer. Kako lahko razložite zamude v obravnavi mm, preiskave Google? Zdaj ste osebno podprli tri različne primere poravnave, potem pa ste se ob nasprotovanjih premislili, kako opravičujete tako umikanje in kaj pa govorice, da bi naj bi bila komisija pod pritiskom, da že tretjič zavrne Googlovo ponudbo. In nekoliko širše, ali vidite prostor za širše pobude, ki bi omogočile podjetjem, da se lahko bolje zoprstavljajo komisiji, da recimo postavljajo pod vprašaj dokazno gradivo. Evropski parlament je vsaj pri zadnjih treh poročilih pozval k temu, da se reši krizo državnih pomoči. Tudi novi mehanizmi za nesolventnost bank, kako torej gledate na konkurenčno politiko, še zlasti na državne pomoči, kakšen je razvoj v prihodnje po vašem, imate kakršnakoli priporočila za svojo naslednico v prihodnjih petih letih? Hvala lepa. Muchas gracias. Najlepša hvala. Najprej primer Google. Čas. Res je, da je to zelo obsežna preiskava, dolga preiskava. Google v primer smo uradno odprli 30. novembra leta 2010. Smo torej tik pred iztekom četrtega leta te preiskave, dva meseca nas še ločita od tega. Uh, preiskava je izjemno kompleksna. Delamo na področju, kjer nikoli prej še nismo izvajali zakonodaje z področja konkurenčnosti. Še Federal Trade Commission iz ZDA, ki je izkušena institucija, je ob koncu leta 2012 eh, nekoliko oklevala in omahevala glede te preiskave. Mi si res želimo delati naprej na tem, ker bi radi odpravili ovire, za katere menimo, da obstajajo in ki jih trenutno tudi preiskujemo. Je pa res, da se je preiskava v zadnjih štirih letih precej spreminjala, skoraj da vsak mesec je prišlo do spremembe. Tako da preiskujemo nekaj, kar se stalno spreminja se premika Google, ponuja nove povezave med storitvami, uvaja nove storitve, tako da zadeve res niso enostavne. Po drugi strani pa se ukvarjamo tudi z zelo visokim številom pritožb. Ko je preiskava tekla, se je število pritožb, uradnih pritožb povečevalo. Zaenkrat imamo 20 uradnih pritožb. dve od teh dvajsetih nista več formalni pritožbi, zato ker smo pred poletjem poslali določene dopise, s tem v zvezi ostalih 18 pa ostaja formalnih pritožb. Tekom preiskave smo prejeli ogromno pripomp, ne samo v okviru teh formalnih uradnih pritožb, temveč tudi strani drugih akterjev. Ugotovili smo, koliko vidikov je treba popraviti ko gre za Google in ponujanje storitev strani Google. Mi same smeri preiskave nismo spreminjali, čeprav so se izražale nekatera mnenja strani oseb, ki morda spoh ne poznajo niti ne protekartene zakonodaje, niti postopkov, ki jih vodimo. Lahko vam povem, da smo storili korak naprej v preiskavi skladno s postopki, kot so opredeljeni. Analizirali smo tudi predlog zavez, commitment, ne vem, kako se to reče v španščini. Skratka, cel niz zavez strani komisije je potem bil naslednji korak, ta, da se pripravi uredba, da se obrnemo na vse tiste, ki so vložili uradno pritožba, jim razložili, kako se bomo tega problema lotili. No, dve pritožbi smo zavrnili, ampak ta tretja pritožba se nam je zdelo, da vseboje vse pomembne elemente. To smo potem razposlali vsem 20, ki so vložili formalno pritožbo in ti vsi so posredovali empirične podatke, argumente, zaradi katerih smo tudi mi lahko od Google zahtevali, da stvari izboljša. Smo znotraj procesa, same usmeritve nismo spreminjali. Slišali smo, da je veliko pritiskov in ne vem, če se vsega še. Logično je, da si kot komisar za konkurenčnost pod pritiskom. nekoliko nenavadno bi bilo, če bi se zjutraj kot komisar za konkurenčnost budil, se pogledal v ogledalo in si rekel, ha, že cel mesec nisem prijel nobene pritožbe, nisem pod pritiskom. Smo pa od Google zahtevali, da izboljša svoje predloge. To niso argumenti, ki bi jih sam prebral v časopisih, to niso argumenti, ki bi jih slišal na televiziji, to niso argumenti, ki bi jih sam prejel v dopisih. To niso argumenti, ki bi jih slišal v razpravi v parlamentu. To so argumenti in podatki, ki so nam jih posredovali nekateri akterji, ki so vložili formalne pritožbe. Vse to temeli na študijah. Pa vse skupaj ni utemeljeno v dveh odstavkih, ampak na 50 straneh. Smo sredi postopka, bomo videli, kako se bodo zadeve odvijale naprej. Samo še nekaj bi rad povedal, glede na to, da se veliko časa že ukvarjamo na področju konkurenčnosti s tem primerom. Obstajajo pa tudi drugi pomembni primeri. Kmalu bomo, kot rečeno, zaključili štiriletno preiskavo, kar dolgo časa nam je vzela ta preiskava. Tudi Microsoft smo preiskovali, moj prijatelj Karl Van Mirt je vodil preiskavo, ko je bil Karl Van Mirt ne vem, 97. ali 98. leta komisar, je sprejel tudi odločitev o naložitvi kazni Microsoftu. 15 milijonov evrov je bila kazen zaradi tega, ker Microsoft ni izpolnil zahtev Leta 2009 je bila sprejeta ta odločitev in Google oziroma Microsoft je šele lani, leta 2013, to plačo, se pravi, preiskava v Microsoftu se je začela 97. ali 98. leta, zaključila pa se je leta 2013. Pri Googlu bodo verjetno še komisarji za konkurenčnost v prihodnje imeli veliko dela. Hvala, prosim vas, da se držite petminutnih omitev, sicer nekateri kolegi ne bodo mogli spregovoriti. Prosim, da so vaše vprašanja krajša in tudi odgovori. Sedaj pa Gue Pavloma Lopez. No, sorry, for the Alde. Ne oprostite za Alde, Michael Toiler. Ja, gospod predsednik spoštovani komisar v imenu skupine alde se najprej želim komisarju zahvaliti za dobro sodelovanje že prej ste poudarili prizadevanja komisije da bi ustvarili enakopravne pogoje in v vašem odgovoru smo pravkar slišali da ste pri Google pravzaprav orali ledino. Seveda ni običajno, da v odboru razpravljamo o posameznih primerjih, konkretnih primerjih, ampak pri Google gre očitno za primer temeljnega pomena. In v luči skoraj da 80 odstotne koncentracije obstaja potreba, da se nekaj naredi. Vidimo, da v gospodarstvu mreženja imamo tehnološke kvazimonopole in vidimo, da prihaja potem do horizontalne in vertikalne koncentracije. Zdaj pa je vprašanje, ali je Evropska unija dovolj močna, da zaščiti državljane in potrošnike pred močjo trga. Mislim, da ste zdaj zorali ledino in zanima me, ali konkurenčna zakonodaja, ki jo imamo, zadošča ali pa Evropska komisija eh, meni, da potrebuje nove zakonodajne pobude, da bo lahko Evropska komisija šla v korak z dogajanji. Ali je ta zakonodaja še veljavna? Ali menite, da dejansko potrebujemo nov tržni model za to, da bomo lahko presodili eh, učinkovitost konkurenčne politike. Izvolite. Hvala lepa. Pri Google bo zagotovo treba ukrepati, pa saj ukrepamo, ne počnemo nič drugega. Ukrepamo znotraj te preiskave, ki sem jo prej nekoliko bolj podrobno opisal. Pripravljamo morebitno drugo preiskavo glede sistema Android potem natančno predeljujemo tudi področje konkurenčnosti, kjer naj bi prišlo do zlorabe prevladujočega položaja. Potem gre tu tudi za morebitno izkrivljanje samega prometa na internetu. Namreč Google naj bi ponujal storitve, ki niso zgolj storitve iskanja na spletu in skladno s členom 102 pogodbe bi lahko odprli še tretjo preiskavo. V prihodnje bi lahko, tako kot pri drugih multinacionalkah, preverili, ali je kakšna težava pri plačevanju davkov, ali prihaja do morda nepravilnih nuden državne pomoči. Tako da v prihodnje se lahko zgodi, da bodo to vrstne preiskave zadevale tudi Google. Ni nujno, ampak tega ni možno izključiti kot možnosti. Potem je treba upoštevati konkurenčno pravo, seveda. Potem je tu še vprašanje zasebnosti, tudi te zadeve bo treba urediti. Potem so tu avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine. Tega tudi ne moramo kar tako razrešiti. Pri pravicah intelektualne lastnine se seveda zakonodaja ne more kar tako spreminjati zaradi odločitve, ki je bila sprejeta v zvezi za konkurenčnostjo. Bomo pa, kot rečeno, morali ukrepati na številnih usporednih področjih. Res je, da nimamo zakonodaje. Dva primera sem prej navedel, pa ne zgolj v zvezi z Googlom, temveč tudi drugot, naprimer, ko gre za zasebnost potrebujemo močnejšo zakonodajo, kot jo imamo trenutno, vsaj takšno je moje mnenje. Nimamo poleg tega na voljo ustrezne zakonodaje za avtorske pravice. Trenutna zakonodaja je prešipka. Potem pa bi potrebovali še eno zakonodajo in sicer na področju davkov, vendar nas tu omejuje pogodba. Sam kot državljan, kot politik ne moram razumeti, da imamo zvezane roke pri davčnih paradižih v Evropi, ki so ne samo nepravični, temveč celo izkrivljajo konkurenčnost na trgu. Tega res ne razumem. Sam lahko tu ukrepa zgolj v omejenem obsegu. Lopez. Hvala, sedaj pa zaguje Pavlo Malopes. Eh, Lepo pozdravljeni, hvala lepa gospod predsednik, gospod komisar, hvala lepa, da ste danes z nami. Če država ne ureja zadev, potem na trgu pride do rezultatov, ki niso dopustni. Država je nujno potrebna kot regulator, kot organ, ki mora izvajati zakonodajo. To so vaše besede, gospod Almunja, izrečene leta 2010, ko smo govorili o tem, da bi morale tudi države ukrepati zato, da ne bi prišlo do manipulacije sredstev do zlorabe sredstev. Odkar ste izgovorili te besede, se je pojavila kriza. Ta je nastala zaradi napačnih odločitev, ki so jih sprejemale osebe tako v vladah, kot tudi v komisiji. Bila sem v Bilbao, čudovit kraj, in tam so obsodili, kako se izvajajo posamezne določbe tudi proti zlorabam. V Španiji se še naprej izvaja zakonodaja, še posebej pri nekaterih primerjih in to lahko prizadane več kot milijon oseb. Če bomo izvajali to, te določbe, bomo tudi naredili razliko med tem, ali je nekdo zmožen plačati hipoteko ali ne. Ogromno primerov je v Španiji, kjer se te določbe ne spoštujejo. Zakaj potem imamo te določbe o konkurenčnosti? V Španiji je 2,4 odstotkov revnih delavcev, 13 v Grčiji, nekje 10 odstotkov v Nemčiji. Kaj boste storili s plačami? Ali boste vlagali na področju industrije? Kako boste preprečili, da pride do zlorab sredstev? ali boste vlagali tudi v izgradnjo avtocest. Kaj boste storili z drugimi podjetji, naprimer na področju energetike? Zakaj še niste zagotovili finanč, davčnega poenotenja? Da ne bodo večja podjetja imela naprimer zgolj davčne ugodnosti v nekaterih državah in sočasno izvajale trgovinski dumping. Kdaj ste prenehali zagovarjati javno dobro in se začeli zauzemati zgolj za posamezne večje družbe. Mislim, da bi morali tudi v upravnih svetih večjih podjetij poskrbeti za ustrezno odgovornost, enako velja za vlade in tako naprej. Vse ne pričakujem, da mi boste na to odgovorili ampak mislim, da državljanov in parlamenta ne poslušate dovolj. Naprimer, ko gre za Coca-Cola, ko gre za čistilke v Grči in tako naprej. Kaj nam koristi? konkurenčnost v Evropi, če imamo toliko milijonov brezposelnih oseb. Državljani trpijo. Evropa je gospodarsko izčrpana, socialno uničena. Projekt integracije pod vprašanjem. 31. oktobra se izteče vaš mandat, če smem podati svoje mnenje ne vem, ali boste v knjigi ali pa v članku potem napisali, da obstajajo alternative, vzdržne alternative, ki bi jim pomagale državljanom. Če ste takšnega mnenja, potem je bolje, da to storite sedaj, ne pa da prepuščate stvari naslednikom, izboljšate življenje državljanov. Hvala lepa, gospa Lopes. No, da ne bo kakršnih koli pomislekov in dvomov. Številni vaši strahovi, številne vaše opredelitve težav in posledic krize se popolnoma skladajo z mojo analizo. Z mojo analizo pa se ne sklada to, da naprimer od mene terjate nekaj, kar bi morali terjati od ministra za finance v Španiji, naprimer od Gindosa, njega povabite. Ne morate zgolj ponavljati fraze, ja, v Evropi treba storiti to in ono in drugo in tretje. Saj ste poslanka, sam zapuščam to funkcijo čez pet tednov, vi pa lahko veliko naredite v parlamentu. In v imenu gospe Lopes in vseh ostalih poslancev bi seveda lahko poskrbeli za ustrezno večino, da se sprejmejo ukrepi. Kaj smo storili? Ne, jaz neposredno, ampak tudi zakonodaja ki jo je parlament skupaj s svetom obravnaval in izglasoval v zadnjem mandatu, sicer pod vodstvom komisije. Komisija je tista, ki daje pobude. Prej ste citirali besede, ki sem jih izrekel, ampak kar zadeva bančno upravljanje, vam lahko povem, da so se stvari izboljšale, precej izboljšale. Glede posledic, ki jih nosijo državljani, ki ne morejo plačati hipotek, No, Antolina Sančesa presede ni več. On je tisti, ki je skrbel za direktivo, ki se bo, upam, ustrezno prenesla na nacionalni ravni. Tudi Evropsko sodišče je izreklo zelo pomembno sodbo proti nekaterim izselitvam, ki so jih izvedli v Španiji. Upam, da se to vrstna krivica ne bo več dogajala. Mislim pa, da ne bi smeli zgolj govoriti o tem, da bi morali v praksi izvesti ustrezne ukrepe, poskrbeti za nadzor in skrbeti tudi za tisto, kar piše v sodbi sodišča. Laura. Hvala. Laura Džeja za EFTD. Buongiorno, grazie. Komisar... Hvala. Komisar Almunija, verjetno poznate situacijo ki jih doživljajo v Terniju, v jeklarni. In kot verjetno poznate, kot komisar za konkurenčnost ste imeli znanje o tem. Tisen, sedanji lasnik Asta, je predstavil načrt, da zniža proizvodne stroške, pri čemer želijo ukiniti 500 delovnih mest v naslednjih nekaj mesecih. Verjetno tako kot Evropska komisija, ki jo zastopate, veste, da gre za strateški sektor. Zato je potrebno zagotoviti razvoj. Vidimo pa, da v tem primeru ni jamstav ne za delavce, ne za socialne pravice. Zato vas sprašujem, kaj bo naredila komisija, ki jo zastopate, če načrt skupine Tisen Krup ne bo vključeval tudi naložb v AST in če bo prišlo do dezinvestiranja v tem sektorju. Kot vidite, po svetovni banki imamo 65 odstotno zastopanost. Vidimo tudi, kaj bo naredila zdaj komisija, da spodbudi konkurenčnost zato, da zaščitimo uh, to panogo v Italiji pred nelojalno konkurenco iz tujino. Vidimo tudi, da se je zmanjšalo promet za pet odstotkov, zato tak poseg z znižanjem 500 delovnih mest. Je to edini ukrep ali ne bi bilo bolje, če bi posegli pri stroških energije in sorovin? Konkurenca bi morala zagotoviti rast in razvoj, ne pa recesije, ne pa zapiranja uh, delovnih mest in tovaren. Morda bi se kaj tu še dalo narediti na podlagi vaših analiz in vaših ocen, komisar Almunja. Vi ste se osebno zauzeli v primeru Aste. Zdaj pa vas prosim, da odgovorite ne meni, pač pa 550 delavcem, ki bodo v nekaj mesecih izgubili vsa jamstva. Najlepša hvala ko sem zauzemal to funkcijo komisarja za konkurenčnost, sem bil večkrat v stiku z jeklarji v Terniju, z italijanskimi organi, z finskimi ali nemškimi podjetji, ki so zaradi združevanja in nakupov kupov podjetij pravzaprav postavila pod vprašaj prihodnost steklarne v Ternju. Prva združitev, ko je otokumpo finsko podjetje pridobilo podjetje v Ternju, smo določili kar nekaj pogojev skladno z konkurenčno politiko. Ne morem uporabiti instrumentov iz konkurenčne politike, zato, da opravim druge stvari. Ne vem, ne moram pritisniti na italijanskega industrijskega ministra ali na kogarkoli druge. Ampak ko je šlo za to podjetje Ecopunto iz eh, Finske, ki je želelo kupiti Niklarno Ternijo, smo postavili določene pogoje. Finsko podjetje je potem imelo finančne težave, obrnilo se je na Thyssen Group, to je potem kupilo ponovno podjetje v Terniju, ki ga je predhodno prodalo. Tudi tu je šlo za primer, ki sodi na področje konkurenčne politike. Ogromno težav je, prej ste rekli, da morda jih ni toliko, ampak ogromno jih je. Na področju konkurenčne politike lahko ukrepamo v smislu, da se spremlja, na kakšen način se opravi združitev podjetij. V tem konkretnem primeru smo zastavili kar nekaj vprašanj. Odgovornim v podjetje smo poslali zahtevo po dodatnih informacijah. Zelo skrbno smo spremljali zadeve, ker smo želeli, da se vse naše zahteve izvršijo v vseh pogledih, ker smo želeli zagotoviti tudi prihodnost teklarne v Ternijo. In kot drugo, Nismo želeli, da bi kdorkoli našo odločitev zlorabil za to, da doseže drug cilj, ki je izven področja politike konkurenčnosti. Hvala, se opravičujem zelenim. Michael Ryman, če se ne motim. Hvala. V imenu skupine zelenih ne morem dokončno oceniti vašega dela in tudi moje vprašanje bo pri tem igralo veliko vlogo. Tudi v zvezi z razpravo glede Google bi se omejil na eno stvar. Na jugu Anglije je predvidena atomska centrala, vendar pa vidimo, da naj bi bila cena dvakrat tolikšna, kot je regulirana cena. Komisija pa je utemeljila svoje mnenje tako. Komisija je izrazila svojo bojazen, da bi spodbujanjem takega projekta prišlo do izrinjanja inovativnih projektov, zlasti tistih, ki govorijo o obnovljivi energiji. Tudi zmanjšanje ogličnega odtisa je to vprašanje. Komisija tudi pravi, da te tehnologije ne potrebujejo dodatnega subvencioniranja. Zdaj pa smo dobili informacije, po katerih načrtujete, da bi v preostalem delu svojega mandata ustavili ta postopek in slišali smo, da boste ta posel odobrili. To bi bil precedenčni primer, kar zadeva opuščanje jedrske energije. In zato je moje vprašanje, ali te informacije držijo, ali nameravate ustaviti ta postopek in kakšno je vaše stališče do spodbujanja jedrske energije. Najprej bi vas rad spomnil na to, da pogodba o Evropski uniji opredeljuje, da se odločitve o primarni mešanici energentov sprejemajo na nacionalni ravni. Država članica je tista, ki sprejme odločitev s tem v zvezi. In uh, odločitev za jedrsko energijo ali proti jedrski energiji ni predmet odločanja na ravni komisije ali parlamenta. Dokler se pogodba ne spremeni, to ni možno. Sam bi si želel, da bi imeli enotni trg na področju energije, da bi imeli energetsko unijo prejšnji predsednik parlamenta je o tem govoril. Ko gre za tako pomembne odločitve, kot, energic, kot so odločitve o energetski mešanici, mislim, da bi se te morale sprejemati na centralizirani ravni. Kadarkoli nam priglasijo primer državne pomoči, običajno uporabimo smernice, ki veljajo v zadevnem sektorju, ampak verjetno se spomnite, da v novih smernicah za energijo in podnebje, pomladi so bile sprejeti, piše, da bomo jedrsko energijo izključili iz teh smernic, da bomo analizirali posamezne primere jedrske energije neposredno na podlagi pravne podlage, ki jo opredeljuje pogodba do 18. oktobra lani pravzaprav nismo prejeli nobene zahteve, da se preveri nudenje državne pomoči za jedrsko elektrarno. Že prej sem omenil, da smo iz prej omenjenih smernic izključili jedrsko energijo, kar zadeva ta angliški primer, ki so nam ga priglasili 18. oktobra, pa lahko povem, da ga sedaj obravnavamo sprožili smo primer Hingli in 18. decembra smo začeli delati na tem. Od takrat se ukvarjamo s tem primerom. Moram reči, da britanski organi z nami zelo dobro sodelujejo, zagotovljena je preglednost in takšne preglednosti bi si želeli tudi pri drugih primerih. To ni edini kompleksen primer, s katerim se ukvarjamo, vendar je pri tem primeru zagotovljena preglednost. Smo pa že zelo blizu zaključka dela in upam, da bom kolegom v komisiji lahko podal predlog v zvezi s tem, ali je bila ta državna pomoč skladna ali neskladna. Upam, da še pred iztekom mandata se pa trenutno vodijo interni postopki, zato ne vem, kdaj natančno bo odločitev sprejeta, niti ne vem, kakšna odločitev bo sprejeta. Se še interno pogovarjamo o tem in spoštovati je treba seveda mnenje služb, ker gre za interne razprave med službami komisije, potem pa se je treba pogovoriti tudi s kolegi komisarji in kabineti. Hvala. Sedaj pa še zadnja skupina govorcev. Sedaj bomo razdelili vprašanje v skupine. Prosim, dve minuti bi rad dodelil vsakemu. Naslednja točka bo obravnavan čez 20 minut. Torej, sedaj imamo skupino štirih vprašanj. Najprej Rozati. Dve minuti imate. Hvala, predsedujoči komisar Almunija. Naj vas še enkrat pozdravim tu na sestanku. Rad bi se vam zahvalil za plodno sodelovanje, ki smo ga imeli v tem odboru. Tako, ko ste bili komisar za ekonomske monetarne zadeve, kot potem, ko ste prevzeli funkcijo komisarja za konkurenčno politiko. Dve vprašanje imam najprej o evropskem plinskem trgu. Tu smo še daleč od poštene porazdelitve zaradi zlorabe monopolnega položaja nekaterih zunanjih dobaviteljev plina. Recimo med drugim imamo dobavitelja, ki je znan za kršitve konkurenčnih pravil, to je Gazprom iz Rusije. Ta ima različne nepoštene prakse, nepoštene cene za potrošnike, potem na različne načine uporablja in zlorablja klauzule v pogodbah. Poleg tega Gazprom uporablja svoj monopolni položaj za diskriminacijo med strankami v Evropi, ko gre za cene in pogodbene obveznosti. Posledično se cene Gazproma znatno razlikujejo. Recimo, cene uvoženega plina iz Rusije, ki jih plačajo recimo v Litvi na Polskem, so 70-80 odstotkov više kot cene, ki jih za isti plin plačajo v Nemčiji. Zgodaj v letošnjem letu je komisija sprožila preiskavo proti Gazpromu, zato da bi odpravila proti konkurenčne prakse in da bi ponovno vzpostavila učinkovito konkurenčnost na evropskem trgu. Ampak zdi se, da to sedaj miruje ali pa vsaj ni nobenega zabeleženega napredka nedavno. Torej sprašujem vas, kje smo sedaj s tem primerom Gazproma in kdaj lahko pričakujemo sodbo komisije? In drugo vprašanje za vas. To se nanaša na to, kar ste povedali v vodoma. Kolega, eno vprašanje. Eh, dve minuti ste že potekli. Torej, le o pristobinih za izmenjavo. Nekatere banke, večajo pristobine za stranke. Ali ste slišali kaj o teh praksah? Kakšne so vaše reakcije? Hvala. Pervanš Beres. Dragi komisar. Dragi Joaquin Almunja, tudi jaz bi se vam rada zahvalila ali bi se ti rada zahvalila za teh deset let dela Evropske komisije v imenu moje politične družine. Pri predhodnem portfelu, kjer ste bili zadolženi za gospodarsko in monetarno politiko, obravnavali ste potem krizo, s katere še nismo našli izhod, potem pa še za konkurenčno politiko. Sedaj smo v posebni situaciji, zato bi vam zastavila dve vprašanji. Mogoče bolj v obliki ocene stanja. Najprej, omenjali ste pravni okvir razvoja konkurenčne politike. Zato, da bi preverili, v kakšnih pogojih poteka postopek soodločanja ali kdo je odgovoren za energetsko mešanico. prosim za razmislek o natančnem okvirju konkurenčne politike. Pogosto se sprašujem o tem, zakaj je tako pri bonitetnih agencijah ali pri revizijskih kabinetih agencijah. Komisija tu ne sproži nobenih preiskav in pogosto mi pravijo, pravni okvir tega ne omogoča. Ali menite, da tu obstaja težave in zakaj ni nobene konkurenčne preiskave? recimo pri bonitetnih agencijah. Potem drugo vprašanje, glede Google. Google je dinamično podjetje, deluje v dinamičnem inovativnem sektorju. Evropejci so tu menili, da ni potrebno imeti preveč pravil, tako kot recimo pri prometu in telekomunikacijah, tu ne bi zato poskrbeli stari državni monopol, ampak tu imamo zasebni monopol. Brez zakonodaje, brez regulatorja, ali ni napočil trenutek, da bi poskrbeli to, kot smo poskrbeli v drugih mrežnih industrijah, recimo področju interneta. Mislim, da tu potrebujemo evropskega regulatorja. Počuje čas za to. Hvala, Gorgios Kristos. Hvala lepa. Gospod komisar, imate odličen sloves po celem svetu, ampak tudi v Grčiji pogosto kritizirajo komisijo, ampak vi ste res storili veliko za to, da bi omejili oligarhe in monopole. Ampak v vsakodnevnem življenju se ne nehno srečujemo z oligarhi in monopoli. Recimo v Grčiji poznate nekaj takšnih primerov. Recimo, tu imamo Olympic Airways, to je nacionalni letalski prevoznik, ki je subvencioniran že toliko let. Milijarde evrov je šlo v ta namen in sedaj smo stopili v fazo oligopola. Višajo se cene letalskih vozovnic. Prijeli ste obvestilo, rekli ste, da je treba organizirati trg, ampak rezultati niso boljši kot prej. In to ni v redu. Potem še en grški primer. Imamo javne storitve zagotavljanje elektrike, tukaj za javno službo, ki ne nehno veča cene. O tem smo se pogovarjali že v preteklosti, pogovarjali smo se o delni privatizaciji, ampak ponovno vidimo povišanje cene elektrike zaradi naložb. Ampak tu bi potrebovali bolj privlačno politiko za naložbe, zato da bi znižali cene. Ampak pri nas doma je to kar nekaj nezaupanja. Res imamo občutek, da nam vladajo monopoli in oligarhe. Ali je tole grški primer ali tu nasplošno vidite splošne tenice, ki se pojavljajo posod. Hvala. Hvala. Udo Bulman sedaj. Ja, Gospod podpredsednik, tudi sam bi se rad pridružil vsem komplimentom, ki ste jih dobili za mnoga, mnoga leta izvrstnega dela za Evropo. Veliko veselje je bilo sodelovati z vami in z velikim veseljem je bilo tudi reševati probleme. In zelo lepo je, da se danes lahko pogovorimo o tem. Seveda, notranjega trga ne bi bilo brez močne konkurenčne politike, vendar pa ali ni tako, da moramo koncept konkurenčnosti danes na novo zastaviti. Primer. Pri nas plačuje podjetnik med 40 in 50 odstotnimi davki ob nekem normalnem prometu. Če pa pogledamo, kaj se dogaja drugot, kjer vidimo, da nekateri plačujejo ena do dva odstotke, ali to ni klofuta v obraz vsem tistim, ki pošteno delujejo. Zato se mi zdi, da bi morali paziti, da ne bomo spodbujali gospodarstva, ki temeli zgolj na izkrivljanju trga oziroma uh, davkov. Tako kot ste junija letos dejali, najavili ste, da boste pregledali različne prakse. Zanima me, kako gledate na prihodnost tega področja. Hvala, komisar. Ja, skušal bom povedati tako na kratko, kot se le dam, pa slišal sem veliko vprašanj. Dobri prijatelj Rosanti, dobrodošli ponovno tu v parlamentu. Gazprom, ja, kaj se dogaja? Začeli smo s preiskavo po členu 102, zloraba monopolnega položaja. Tu imamo tri glavne zadeve. Večanje cen zaradi rabe indeksacije, potem drobljenje notranjega trga zaradi prepovedi ponovnega izvoza ruskega plina na notranji trg in tretja zadeva gre za učinek zaprtja zaradi pogojev, ki so povezani z dobavo ruskega plina določen trenutku preiskave so ruski organi pristopili k nam in rekli, preučimo možnost sprejemanja odločitev na podlagi obveznosti. Imeli smo nekaj prvih pogovorov v tej smeri, ampak kot sem povedal pred nekaj dnevi v Firincah, ampak žal me niso najbolje razumeli. Rekl sem, da so bili ti pogovori usmerjeni v iskanje skupnih rešitev na podlagi obveznosti. Ampak po ukrajinski krizi marca, ko je to izbruhnilo, se je vse ustavilo. Ampak pogajanja tečejo, če ne moremo napredovati v smeri člena 9 obveznosti in zavez, potem bomo šli naprej na tradicionalni prepovedi, to je člen 7 uredbe. In tu smo v napredni fazi, pripravljamo tudi kar nekaj argumentov proti Gazpromu. Tako da tu ne gre za zavlačevanje. Ne, ne, preiskava teče. Mi vvodoma sem rekel, da imate uredbo. To sem predstavil skupaj z Mišelom Barnjejem lani, mislim, da. Svet sedaj preučuje, ampak to počasneje kot parlament. Sedaj imamo italijansko predsedstvo in delo gre naprej z razumno hitrostjo, upam, da bo triolog te uredbi stekel še pred koncem letošnjega leta, če ne pa na začetku prihodnjega leta. In potem ti protimonopolni primeri, recimo tu imamo eh, tudi primer proti Mastercardu, proti Visa International, to se bo nadaljevalo, ampak tu imamo sodbo in odločitev Evropskega sodišča. Končna sodba sodišča je rekla, da so protimonopolna združnja protikonkurenčna. Nova uredba nam bo pomagala, da bomo končno rešili te težave. Kaj ti? Ko gre za protimonopolno politiko, imamo en dan Mastercard, drugi dan imamo Visa Europe, tretji dan Visa International in težko je ustaviti stvari, kajti mislim, da bo dobra rešitev imeti uredbo. Pervonš, hvala lepa za vse te izrečene besede. Zakaj nismo sprožili preiskave? Smo, smo. To smo preiskali, tudi uradno smo sprožili to preiskavo. Ta podjetja, agencije, revizije, bonitetne agencije. Kaj ti tu ne vidimo konkurenčnih težav, ampak gre za težave, ki jih je treba reševati z uredbo. Mislim, da je gospod Barni predstavil to uredbo v dveh zadevah. In mislim, da bo to imelo pozitivni učinek. Saj upam, zakaj tu ni konkurenčnih težav, po mojem mnenju. Ko gre za to vrsto industrije in storitev, recimo, če govorimo o bonitetnih agencijah ali pa če govorimo o revizijskih podjetjih, tu gre za velika revizijska podjetja, tu se ta podjetja ne zanimajo za kartele, ampak gre za to, da želijo izboljšati svoj sloves v odnosu do konkurentov. Tu gre za resne zakonodajne težave, obeh primerjih, ampak ne gre pa za konkurenčno politiko. Če bomo nekega dne imeli konkurenčne težave, se bo seveda treba odzvati. Potem regulacija Google. Internet. Ja, ampak kaj? Kaj je treba urediti? Ali ima kdo odgovor na to vprašanje? Že pred nekaj leti sem zastavil to vprašanje tudi takratnemu uh, francoskemu ministru za digitalno gospodarstvo imela sva zanimivo razpravo o Google, o internetu, omenjala je regulacijo in rekel sem, ampak gospod minister, kaj je treba urediti, katere stvari je treba urediti zakonodajo? In še nisem prej odgovora. No, lahko si predstavljam neko prihodnjo regulacijo, ampak danes še ne vem, kakšne so vedike te regulacije. Treba razmisliti o tem in treba je razmisliti o tem ob upoštevanju vseh tveganj, ki jih prinaša inovacija v tem sektorju. Ja, prav gotovo. Ampak tu obstaja tveganje. Potem sem slišal nekaj predlogov o Google, ne za časa preiskave, ampak splošni javni razpravi, strani preiskave. To ni bilo pomešano s preiskavo, ampak poslušal sem predloge o Google in nekdo, ki je spremljal takšne vrste pobud, je rekel, da bi lahko imeli proteste z milijoni ljudmi na cestah. In potem je treba paziti, kaj ti lahko prije takšnih manifestacij. Gospod Kristus, Olimpik. V mojem mandatu smo sprejeli dve odločitve o združitvi podjetij. Najprej prvo glede Olimpik in to je bila negativna odločitev. Nisem pooblastil prve združitve. Potem, pozneje, smo imeli isto podjetje, ki je ponovno zaprosilo za pozitivno odločitev o združitvi, ker je Olimpik bankrotiral. To nisem rekel jaz, to so rekli oni. In pri tej drugi pozitivni odločitvi smo uporabili klauzulo o propadlem podjetju. Torej, če pride do združitve in je eno izmed podjetij podjetje, ki ima negativno bilanco, bo izginilo, potem lahko pooblastimo in odobrimo združitev, kajti tu ni konkurenčne težave zaradi neke boljše konkurence ali boljšega konkurenčnega položaja. Ja, sveda imamo v Grči težave zaradi oligopolov. Tudi v centralni Evropi imamo, tudi monopole. Nekateri poslanci, med drugim gospod Klinc v parlamentu, me je vedno spomnil na to, da imamo monopole na poti med Bruslom in Frankfurtom. Včasih trpim zaradi tega, ja, to je res, ampak tu se pojavlja vprašanje, kje so novi vstopi, kajti konkurenčni organi bi morali sogovorce vprašati, ali obstajajo omejitve za nova podjetja, ni omejitev, pa gre za to, da ni poslovnih priložnosti. In upam, da ko bo grško gospodarstvo bilo v boljšem položaju, bo imelo potem nova podjetja, ker bodo lahko dobro poslovala in potem bodo prisilile druge, da bodo znižali cene storitev. Potem sektor elektrike, imamo regulatorja v Grči, na energetskem trgu, trgu elektrike. Ja, regulatorji v Grči delujejo na nacionalnih trgih. Včasih imamo tudi protomonopole. Ja, seveda, tu imamo sta nekaj primerov v sektorju elektrike, to so pomembni primeri, ampak nedavno je Evropsko sodišče sprejelo pomembno sodbo o drugem goraškem podjetju v energetskem sektorju, PPC je to, Ligniti. Sodišče je razsodilo, da izključne pravice tega podjetja niso skladne s konkurenčnimi pravili. To je zelo pomemben primer in to se nanaša na Grčijo in na koncu še Udo. Hvala lepa za te besede o davkih. To sem prej omenil. V Evropi imamo resne težave na področju obdavčanja. In ta, te težave imajo ime, soglasje. Spomnim se, ko sem bil na Ekofinu, je moj kolega takrat Laslo Kovač želi obravnavati davčne politike. Razprava se je končala čez pet minut. Ena država članica se je oglasila in rekla, da sem proti in razprava je bila zaključena, ker potrebujemo soglasje vseh držav članic. In ta določba o soglasju pogodbi pomeni veliko zlorab, izkrivljen obveznosti tudi na področju obdavčanja in odzvati se moramo. Imamo nekaj instrumentov, ampak vlade In parlament lahko kaj reče o tem, državam, ne le komisija. Vlade bi morale preseči retorične izjave. Pred nekaj dnevi smo na zadnjem sestanku G20 Avstralije slišali to, analizirati morajo situacijo, spremljati morajo nekatera priporočila OECD z močno evropsko udeležbo in sprijeti morajo odločitve kajti teh odločitev ne bomo mogli sprijeti brez zakonodaje. V tem parlamentu veste, kako težko je Evropski uniji sedaj sprijemati zakonodajo na področju davkov. Hvala. Sedaj pa še zadnji krog razprave. Prosim, da se držite dveh minut. Ludek Niedermayer za LS. Hvala lepa. Naj se ponovno vrnem na uredbo o pristojbinah za kreditne kartice, kajti vaš odgovor me ni prepričal. Mislim, da ne smemo regulirati vsega, kar bi lahko regulirali. In treba razmisliti tudi o stroških in prednostih. Najprej bi rad slišal vaše mnenje. Ali ste res prepričani, da bomo imeli više stroške zaradi nove uredbe? ali bo to preseglo prednosti. Zlasti, ko je posem jasno, da za končne stranke, trgovce, ta uredba ne bo prinesla nič novega. To je jasno. Imeli bomo draže storitve ali slabše storitve. Potem drugo, red bi slišal vaše stališče. Ali menite, da obstaja priložnost za samo relogacijo na trgu ali pa za regulacijo z večjo preglednostjo? Zlasti po vaši zmagi v sodbi Relegate na sodišču o pristojbinah. Tu gre za nekaj zelo pomembnih področji. Hvala. Ja, Pekofod. Well, yeah, ja, hvala lepa, gospod komisar. Čestitke za dobro upravljeno delo. Če bi komisija namenila veliko, toliko truda za boj proti brezposlim, kot se bori za banke, bi bili v drugačni situaciji danes v Evropi. Ampak dobro, to je obrobna tema. Danes v Evropi vidimo, kako je recimo z nekaterimi skladi, regionalni sklad se upravlja zato, da se porazdelijo delovna mesta iz ene države v drugo, zato da bi izkoristili niže stroške plačila dela. Mislim, da so to zgledi nepoštene konkurence. Tu tudi vidimo, da to predstavlja ključne izzive za evropsko gospodarstvo. Kako zagotoviti, da se javna sredstva uporabijo za ustvarjanje delovnih mest, ne pa da selimo delovna mesta iz ene države v drugo. Vi in vaš naslednik, komisar za konkurenčnost, lahko odigrate zelo pomembno vlogo na tem področju. Vem, da gre tu za velike odgovornosti glede skladov, ampak to ni v vaši domeni. No, vseeno pa ste je to pomembno za komisarja za konkurenčnost, pomembno, da preučite te sklade in kako na nepošten način selimo delovna mesta po Evropi. Torej, kot komisar za konkurenčnost sprašujem, kaj boste sprejeli v boju proti tem praksam in kaj bi še lahko predlagali, kaj bi lahko komisija storila na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Andreja Sfrab. Hvala. Podpredsednik Almunija, seveda sem se zelo veselil da ocenjujete tako zelo pozitivno sodelovanje s parlamentom tam, kjer sem bil sam poročevalec. Mislim, da potrebujemo neko stvarno rešitev, ki bo omogočila tudi izvajanje v državah članicah in upam, da bomo z novo komisarko to lahko reševali še naprej. Mislim, da vsi problemi še niso razrešeni. Glede Google ste povedali par zanimivih stvari, zato bi rad zadeve nekoliko natančneje razumel. Ne dvomim o vaši neodvisnosti in prav je, da komisija dela brez političnih pritiskov, ampak v končni fazi, odloča javno mnenje in verodostojnost rešitve, ki jo predlagate, ali je to dobra rešitev ali ne. In zato se vedno znova sprašujem, ali ne bi na začetku bilo bolje, potrebovali bi seveda več sodelavcev, ampak sedmi člen komisija je namreč čuvajka konkurenčnosti, kot je povedala tudi prvenš Beres. Morda lahko kaj več poveste glede tega in seveda najlepša hvala za dobro sodelovanje. Thank you. Hvala. Eva Kajli. Hvala lepa, gospod komisar. Res je, imeli ste zelo težko nalogo v času krize v Evropi, ampak ta kriza je ponudila priložnosti za močnejšo novo politiko v Evropi. Konkurenčna politika odnosu do velikih podjetij bi lahko bila tudi drugačna, tudi v odnosu do MSP-jev. Še vedno ni dovolj posojil za mala in srednje velika podjetja, ampak situacija je dramatična. Veliko je brezposobnosti, cene so visoke, plače pa nizke. To je tudi prepoved javne podpore v tem sektorju, kjer je toliko težav ker je manj standardov. Ni novih zagonov. Države na jugu Evrope nazadujejo. Rada bi, da mi odgovorite, ali menite, da gre tu za zamudo pri izvajanju reform, ki so razlog za vse to, ali pa gre za naravo standardov, ki povzroča težave. Gospod Bulman je omenil obdavčanje in notranji trg. Mogoče bi morali imeti strategijo za vse države članice, kaj lahko mi storimo tu, kajti vsi dobro vemo, da je veliko težav v državah članicah, veliko težav prihaja iz držav. Mogoče bi lahko podprli nove tehnologije, mogoče bi to lahko omogočilo, da bi razbili monopole. Recimo, to imamo program obzorje 2020, ampak program ima že temne sence, to že vidimo. In kaj lahko in kaj mora storiti vaš naslednik, me zanima. Hvala. Hvala. Sedaj pa še zadnji govorec Werner Langen. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Pohvalil bi vaše delo, da vas ne bodo hvalili samo socialisti. 20 let sem že v tem parlamentu in Doživel sem tudi gospoda Van Mirta, gospoda Marija Montija, zdaj pa tudi političnega pragmatika Jokima Almunjo. Mislim, da ste sprejeli veliko pozitivnih odločitev, vendar pa v končni fazi moramo v primeru Google razmisliti, ali ne bi bilo pametno, da bi razdelili tega monopolista, tako kot se je zgodilo v Ameriki z nafto, z telekomunikacijami, kajti sicer po mojem prepričanju problema ne bomo rešili. Morda lahko poveste, kak stavek s tem v zvezi. In drugič. Če vidimo, da prizadete vložijo pritožbo, kaj naredi komisija? Ali to obravnava sama ali pa prepustite Evropskemu sodišču? Primer poznate. Pa še primer Nürburgring. Tu veste, da se niste oprli na prispevke, pritožnikov, ampak ste prepustili vse skupaj Evropskemu sodišču. Ali menite, da je to prava pot? Ja, you, hvala, komisar. Okay, Dobro, hvala lepa. Še zadnji krok vprašanj smo slišali in odgovoril bom zelo nakratko. Telegrafsko. Najprej gospod Niedermayer podpiram regulirane mife. Mislim, da je sodba Evropskega sodišča predstavila veliko argumentov prid regulacije. Tako da sem prosil parlament in svet naj zaključita to razpravo o tej uredbi. Mislim, da je to dobro za uporabnike, posamične uporabnike, kot tudi za trgovce. Omenjal sem stroške, MIFO-ov uvodoma 10 milijard evrov na leto znašajo. In kot potrošnik, ko nekaj kupim, na računu nikoli ne vidim, koliko plačam zaradi MIFO-ov. Tako da res podpiram regulacijo. In sem spoštovanjem po tem finančnem sektorju, plačil, banka, kakorkoli že, imamo že od leta 2007 zelo močne argumente, da ne zaupamo samo regulaciji. Tako da moramo imeti dobro regulacijo, to je pomembno. Vse regulacije niso dobre, ampak v tem primeru potrebujemo dobro regulacijo, ker je to potrebno. Gospod Kofos. Regionalni skladi in nadzor državne pomoči. V zadnji različici smernic regionalne pomoči, ki smo jih sprejeli pred letom dni, ali pa celo letos, ne spomnim se točno kdaj, sprejeli smo regionalne smernice, mogoče lani, smo določili zelo natančne prepovedi, da bi se izognili selitvi delovnih mest zaradi državne pomoči. No, ne moramo obravnavati standardov in okvirov državne pomoči. Tu imamo uredbo o regionalni pomoči. Kolega, ki je zadožen za regionalno politiko, se ukvarja s tem, svet in parlament prav tako, ampak z Johansom Hanom nam je uspelo sodelovati. Sodelovala sva res zelo tesen način za to, da bi lahko preučila rabo meril pri rabi regionalnih skladov pri državni pomoči zadnjih smernicah, sedanjih smernicah originalnih pomoči imamo zelo nove natančne določbe o izogibanju zlorab. Kot ste to omenjali vi. Gospod Švab, hvala lepa za vašo vlogo v razpravi o zasebnih škodah, za sodelovanje v teh letih. Glede Google, ponovno. Sem dolžnim spoštovanje, sem politik in politiki smo plačani z javnim mnenjem. Tako da spoštujem javno mnenje. To je naše plačilo. Ampak mislim, da gospe Vestager ne morem reči, ja, odločimo o takšnih zadevah, potem pošljimo javno mnenje direktoratu. Ne gre za javno mnenje, gre za izkrivljanje konkurenčnosti, gre za zlorabo dominantnega položaja, gre za argumente, ki kažejo to, potrebujemo trdne odločitve. ki jih Evropsko sodišče ne bo moglo spremeniti zaradi negativne odločitve. Ali je sedmi člen najboljša možnost, ne vem. O tem se lahko pogovarjamo leta in leta pri Microsoftu. Je preiskava trajala 16-17 let, v nekaterih drugih zadevah v ZDA smo uporabili dva instrumenta, sedmi člen in spomnim se, da je Microsoft kršil sedmi člen, dvakrat je prekršen in plačali so milijardo evrov. Milijardo evrov so plačali. Zato, ker so kršili sedmi člen, ki jim je naložil 500 milijonov evrov kazni, tako da so plačali dvojno, ker niso prvi spoštovali odločitve po sedmem členu iz 2009. Takrat je imela mandat Neli Krs. Potem smo sprejeli odločitev po devetem členu, ponovno so prekršili odločitev iz devetega člena, in potem so jim naložili 560 milijonov evrov. Torej, skupaj so plačali veliko več za kršitev predhodne odločitve, kot pa, za, kot pa je znašala prvotna kazen. No, uporabimo instrumente, ampak ne na ideološki način, ampak na pragmatičen način. Gospodu Rosatiju sem prej že rekel, kako je bilo pri Gazpromu. Imeli smo priložnost, da bi preučili odločitev po devetem členu. No, začeli smo preiskavo, preučili smo se zadeve, sedaj pa delujemo po sedmem členu. Potem imamo Motorola in Samsung. Tudi to smo pročili pri Samsungu, je šlo za deveti člen, pri Motorola pa smo uporabili sedmi člen. Tako da pogovarjamo se vsebini, ne pa o instrumentih in postopkih. Vsebina je pomembna. Potem podpora majhnim in srednje velikim podjetjem. Ja, lahko vam rečem, da instrument državne pomoči pomeni vse tri pozitivne instrumente za MSP-je. Tu imamo direktivo o tveganem financiranju, imamo smernice, ki jasno podpirajo financiranje MSP-jev preko nebančnih sistemov financiranja. Prej sem o tem govoril gospodu Fernandesu, torej imamo smernice o upravljanju tvegan, potem imamo regionalne smernice, s tem bi lahko to omejili, nekateri poslanci tu, nekatera okrožja so bila proti omejitvam državne pomoči, ko gre tu za pomoč velikim družbam. In odločil sem se, da bom vnesel omejitve, kajti takšna vrsta regionalne pomoči bi morali usmeriti za podporo MSP-jem, novim pobudam in vsemu temu. In potem imamo tudi uredbo o splošnih izjemah in Tam imamo enostavnejši način analize državne pomoči, tudi v državi članici brez predhodnega obvestila ali brez ex ante obvestila. Če se prav spomnim, to določa dve tretjini državne pomoči. In tu potem pride do izjeme v svežnju. Dve tretjini je izuzetih. Če pozneje prejmemo pritožbo, je to treba preučiti ampak na začetku smo želeli poenostaviti sistem, tako da ne bi obremenili MSP-jev. Potem reforme. Ja, seveda podpiram reforme, sem reformist, ampak niso vse reforme dobre. Beseda reforma kot takšna je tehnokratska beseda in to se lahko uporabi v dober ali v slab namen. Meni so všeč dobre reforme, ne slabe. Recimo v Evropi imamo nekaj primerov in skoraj da v vseh državah članicah to vidimo, imamo obe vrsti reform. In na koncu še gospod Lange, hvala za vaše besede. Omenjate odločitev, ki bo sprejeta 1. oktobra, tako da to lahko obravnava čez, čez nekaj dni podrobneje. Tu gre za zadevo Nürburgring, potem pa še uh, ločitev Google. Kaj vam bom rekel? ker ste prijatelj in ste Nemec, ste nemški prijatelj. Naj vam rečem, tisti dan, ko bom slišal, da bodo železnice sprejele razvezavo, potem bomo to obravnavali tudi za subjekti na področju telekomunikacij. Takrat bomo začeli razpravo o Google, ne pa prej dokler ne bodo oni tega sprejeli, ne. Določevanje. Hvala, hvala še enkrat podpredsedniku Almuni. Mislim, da se vse odbor komisarju zahvaljuje za vse upravljen delo v teh dolgih letih komisiji. In ponovno hvala za odlično sodelovanje v tem odboru. Hvala lepa. Adios, Alex. Now we start our session uh, on the European semester. Zdaj začenjamo z razpravo o evropskem semestru. Dovolite mi, da najprej pozdravim vse predstavnike nacionalnih parlamentov ki bodo sodelovali pri tej izmenjavi mnen. To je zelo aktualen trenutek v razpravi v ciklu 2014 Evropskega semestra, ki zdaj prehaja v ključno fazo med sprejetjem priporočil za posamezne države in sprejetjem nacionalnih proračunov v državah članicah. Uh, Imamo poročilo, o katerem bomo razpravljali in namen tega sestanka je, da povežemo razpravo o poročilu med političnimi skupinami z razpravo s predstavniki nacionalnih parlamentov. Na ta način želimo pridobiti njihov input, preden zaključimo naše poročilo in eh, pripravimo kompromisno poročilo. Naj vas spomnim, glede na število udeležencev in zato, da bi vsi nacionalni parlamenti lahko sodelovali, je dovoljeno spregovoriti na začetku le po enemu poslancu iz nacionalnih parlamentov. Če pa bo po prvem krogu vprašanj in odgovorov dovolj časa, bodo tudi drugi poslanci iz iste države oziroma istega parlamenta lahko dobili besedo. Na voljo imamo 21 jezikov, uporabljali pa bomo kartonček. Če želijo poslanci nacionalnih parlamentov ali pa Evropskega parlamenta spregovoriti, dvignite kartico in jo oddajte eh, pomočnikom. Najprej besedo dobi gospod De Baker, potem poročevalci v senci, potem pa poslanci v nacionalnih in Evropskem parlamentu. Gospod De Baker, izvolite. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav v Evropskem parlamentu vsem nacionalnim predstavnikom nacionalnih parlamentov. Mislim, da je vedno zelo dobro, če imamo priložnost, da se pogovorimo o poročilu parlamenta in o teh priporočilih se mi zdi zelo dobro, da se pogovorimo z vami, da dobimo vaše stališče in dobro je, da skušamo tudi mi poiskati kompromis in da pri tem upoštevamo tudi vaše mnenje. Naše poročilo prihaja ob zelo pravem trenutku, namreč pred nami je Evropski svet in tam bo sledilo tudi sprejetje Evropskega semestra in parlament mora poslati zelo močen signal. To smo že v preteklosti naredili z našimi poročili, ki so vedno bila kratka in jedrnata, mi nočemo novoletne zjelke, na katero je navešeno vse mogoče. Par ključnih stvari je, ki se nam zdijo zelo pomembne, tudi potem, ko smo se pogovarjali z vami, nacionalnimi parlamenti. Če na kratko predstavim poročilo, ki temelji na štirih stebrih. Začne se s tem, da opiše gospodarski položaj, v katerem smo danes še vedno. Videli smo, da je prišlo v zadnjih nekaj letih do zelo krhke rasti eh, oziroma gospodarske oživitve. Zdaj pa vidimo, da ta rast ni trajnostna in ponovno se podajamo v zelo nevarne vode. Uvod poročila to opisuje. Poslanci Evropskega parlamenta zelo dobro poznajo negotovo situacijo po gospodarski plati, v kateri se države EU nahajajo. Zlasti brezposelnost, najbolj med mladimi, je velik problem v mnogih državah. Moje poročilo temeli na štirih stebrih. Prvič. Ugotavlja, da okvir gospodarskega upravljanja, ki je bil sprejet v zelo težkih časih sredi krize, ta okvir je treba podpreti. Zelo nevarno bi po mojem mnenju bilo in včeraj smo se pogovarjali z gospodom Dragem, predsednikom Evropske centralne banke, ki je enakega mnenja. Nevarno bi bilo spreminjati ta okvir. Namreč z vzpostavitvijo gospodarskega upravljanja smo um, prinesli vsaj nekaj zaupanja na trg in zdi se mi, če bi danes to spreminjali v temeljih, bi bilo to zelo nevarno. Moramo pa uporabiti vso prožnost, ki je na voljo v tem kontekstu. To bo morala upoštevati tudi komisija. Kakšno prožnost bo komisija omogočila in česa si želi? Seveda, tudi pogojevanje v tem okvirju. In mislim, da se moramo bolj osredotočiti na strukturne reforme oziroma njihovo izvajanje. Ob koncu govorimo tudi o pametni fiskalni konsolidaciji, kar so države že naredile in to bi morale delati še naprej, da se rešijo bremena, ki ga mnoge še nosijo. Druga stvar. Poleg nalog, ki jih morajo praviti politiki oziroma države članice v zvezi s strukturnimi reformami, pa je tukaj še denarna politika. Sama denarna politika problema ne bo rešila, Nekateri so pozivali gospoda Dragija, naj gre še dlje, ampak mislim, da denarna politika sama ne bo pripeljala do dolgoročnih trajnostnih rešitev za krizo. Zato moramo po tej plati pogledati tudi regulatorni okvir postavljen na evropski nacionalni ravni. Zagotoviti moramo, da bodo banke, finančni trgi imeli dovolj prožnosti in dovolj moči, da uporabijo vse to, kar je Evropska centralna banka že dala na voljo. Tretja točka poročila se osredotoča na konkurenčnost in rast. Seveda, omenjamo tudi visoko zadolževanje zasebnega sektora, ne samo javnega. Govorimo o naložbah v inovacije, ki jih potrebujemo tako na evropski kot na nacionalni in lokalni ravni. Potrebujemo ne samo nove patente, ideje, podjetnike, pač pa morajo te ideje priti tudi na trg, zato da bodo resnično nekaj spremenile v življenju ljudi. Le na ta način se lahko ponovno povežemo s trajnostno ravjo na področju telekomunikacij, digitalne agende, potem energetika, podnebne spremembe, vse to so stvari, na katere bi se morali osredotočiti. Zadnja točka mojega poročila se osredotoča na okvir gospodarskega upravljanja. To je del naše demokratične odgovornosti. Delno ste tu tudi zato, ker želimo, da se ta razprava opravi čim bolj demokratično. Omenjeno je tudi poročilo, Evropskega parlamenta o trojki, ki je kritično dodelovana trojke in pozvali smo, da bi moral ta postopek biti vključen v običajne postopke in postopke upravljanja. Omenjamo tudi, da bi evrsko območje lahko bilo zastopano tudi v nekaterih mednarodnih inštitucijah. S tem bi lahko bolj vplivali na te mednarodne inštitucije. Poročilo se osredotoča po eni strani, torej posvečamo se temu, da prisluhnemo državam članicam, po drugi strani pa morajo države članice pokazati, da so ta priporočila vzele za svoja in ni prav, da dan ali dva po sprejetju priporočil v svetu se predstavniki vrnejo domov in tega nočejo več spoštovati. To so priporočila, ki jih sicer pripravi komisija, potrdijo pa vse države članice. Zato more države poskrbeti za izvajanje teh priporočil. Vidimo, da 10-15 odstotkov priporočil je bilo izvedenih, kakih 40 pa sploh še ni predmet razprave. Zato morajo tu države članice pokazati nekoliko eh, več pripravljenosti. To so štirje stebri mojega poročila, gospod predsednik. Veselim se razprave in inputa in prepričan sem, da bodo vsi poslanci, ki so vključeni v pripravo in v evropski semester nasploh, poslušali z velikim zanimanjem. Namreč eh, veliko smo delali na tem poročilu in skrbeli za to, da bodo doseženi kompromisi. Hvala poročevalcu, zdaj pa poročevalci v senci v imenu političnih skupin. Gospod Darjo Srozati, naj vas spomnim, največ tri minute. Okay, thank you, thank Hvala. Gospod predsednik, najprej se želim zahvaliti gospodu De Bakarju za izvrstno upravljeno delo v zvezi s tem poročilom. Skupina ELS se strinja z vsemi najpomembnejšimi deli poročila. Mislim, da gremo v pravo smer. Končno imamo poročilo, ki se resnično dotika najpomembnejših točk. To je ena od prvih ocen evropskega semestra. Mislim, da je tu treba omeniti, da priporočila za posamezne države le te jemljajo zelo resno. In tukaj pride v ospredje to, da, kot ste dejali, morajo države priporočila vzeti za svoja. Prizadevati si moramo, da bodo države članice ta priporočila obravnavale kot svoje akcijske načrte. Izkoristil bi rad prisotnost kolegov iz nacionalnih parlamentov in jih najprej prosil, naj več pozornosti posvečajo priporočilom za posamezne države in naj razmislijo tudi o možnosti, da bi jih veliko bolj vključile v svoje procese. Morda bi se morali z nacionalnimi parlamenti posvetovati na določeni stopni postopka zato, da vemo in da tudi one izvedo, katera priporočila se pripravljajo. Seveda, kot rečeno, svet sprejema končno odločitev. Nacionalni parlamenti pa bi bili tako bolje seznanjeni s konkretnimi predlogi. Glede drugih stvari. Strinjamo se s tem, da je treba strukturnimi reformami nadaljevati, denarna politika sama ne bo dovolj, zato bi jo morali dopolniti z ustreznimi fiskalnimi politikami, da bi dobili ustrezno mešanico politik. Dokončati moramo notranji trg in bančno unijo in ena največjih omejitev za rast v tem trenutku pa so zelo slabotne investicije. O vsem tem je bilo govora na sestankih z drugimi poročevalci v senci. Pripravljamo končno poročilo v tem trenutku. To bo poročilo, ki bo pomagalo tako državam članicam kot svetu pri koordinaciji gospodarskih politik v še večji meri. No. Hvala, SD, ti borcani. Hvala. Želim se tudi sam zahvaliti gospodu Debakerju, namreč mislim, da gremo v pravo smer. S tem poročilom gremo, kot rečeno, po pravi poti. Uložili pa smo predloge sprememb, kot smo obljubili. Mislim, da so kompromisi zelo obetavni in v večini primerov ti kompromisi zajemajo tudi pričakovanja skupine SD. Rad bi omenil nekatere glavne točke, ki bi jih po mojem mnenju morali vključiti v poročilo oziroma stvari, ki bi jih morali spremeniti, to, kar so ključne prioritete za nas. Dovolite mi, da omenim tri točke. Ne strinjamo se za izjavo, da strukturne reforme lahko tudi ovirajo razvoj Evropi. Namreč v zadnjih letih smo videli pozitivne znake, ki kažejo, da omejitve same po sebi ne pripeljajo nikamor in nekatere socialne skupine so dejansko bile postavljene znotraj družbe v nemogoč položaj zaradi teh omejitev in varčevanja. Potem, kar zadeva zasebno premoženje v primerjavi z javnim. Javno premoženje, javna lasnina je povsem zanemarjena v tem poročilu. Drugod pri drugih naših kritikah pa smo uspeli doseči kompromisne rešitve, ki so sprejemljive za vse nas. So še nekatera odprta vprašanja, ki mislim, da bi jih lahko razrešili na sestanku poročevalcev v senci v četrtek. Duh teh pogajanj, moram reči, je zelo obetaven. Tri primere Torej, omenjam najprej opis položaja žensk na trgu dela, kar je ključna prioriteta za našo skupino. Ni nobena skrivnost, da nam je uspelo doseči kompromisno rešitev, ki ima dobre možnosti, da bo tudi sprejeta. Na koncu se zahvaljujem poslancem nacionalnih parlamentov za njihovo sodelovanje. Zelo pomembno nam je, da poznamo njihovo mnenje glede priporočil za posamezne države in tudi za semester. ICR. Za ECR, e gospod Terho. Hvala. Gospod Debaker je opravil zelo dobro delo in vključi v glavne probleme, s katerimi se sooča evropsko gospodarstvo. Tudi kar nekaj pripomp smo slišali v zvezi s tem, um, na kaj bi se morala osredotočiti sodobna gospodarstva. Na finskem recimo potrebujemo reforme zlasti na področju zdravstva, socialne varnosti in pokojninskega sistema. Prav tako pozdravljamo omembo vpliva zasebnih investicij na rast. Po večini se strinjam z poročevalcem glede težav držav članic. Strinjam se tudi večinoma s priporočenimi rešitvami. Ne strinjam pa se glede uloge EU pri reševanju teh problemov. Če se zdaj obrnemo k kompromisom. Nekateri so še vedno nespremljivi za ECR. Še zlasti K, S in V so nespremljivi kompromisi. Nasprotujemo vsem kompromisom, s katerimi bi priporočila za države članice postala še bolj zavezojoča. To vključuje recimo idejo, da ne bi države članice razložile razloge, zakaj Eh, ne bodo spoštovale priporočil. Kot komisija jasno pove, so priporočila dejansko priporočila, ki temelijo na podrobni analizi situacije v posamezni državi. To so usmeritve, smirnice. Podarjam smirnice, kako okrepiti rast, konkurenčnost in ustvariti delovna mesta. Ta priporočila je treba obravnavati kot priporočila, zato si ne morem predstavljati, da bi države članice kaznovali, če jih ne bi spoštovale. Z drugimi besedami, v demokraciji morajo o gospodarski politiki odločati politiki, ki jih izvolijo državljani. Zato ne moremo dajati nobenih drugih pristojnosti komisiji, ki je niso izvolili državljani, da, zato da bo ta komisija kaznovala politike, ki so bili legitimno izvoljeni.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 čisto drugače analiziramo proces evropskega semestra. Delo je bilo sicer opravljeno, ampak tudi predlogi so dobri. Poročevalec predvideva, da države, ki so izvajale strukturne reforme, dosegajo boljše rezultate v smislu gospodarske rasti, eh, konsolidacije proračuna in tako dalje. Moram reči, da se močno ne strinjamo s tem. Tiste države, ki so izvedle največje strukturne reforme, imajo rast, ki znaša praktično nič. Osnovni kazalniki, kot recimo brezposelnost, so se povišali. Zato Za razliko od tega, kar piše v poročilu, mislim, da ne moremo govoriti o gospodarskem okrevanju Evropske unije, ne moremo govoriti o tem, ker vrčevalna politika ni uspela. Gospodarska recesija je samo še poslabšala težave na področju javnih financ. Zato moramo reči, da morda smo res vzpostavili red, ampak eh, gospodarska politika je na slabšem. Zato eh, rebalansi proračunov na podlagi teh priporočil, to naše ukrepanje je omejeno in možnosti za rast praktično ni. Za razliko od predloga poročevalca menimo, da bi za podporo javnim financam potrebovali seveda rast in zaposlovanje. To sta elementa, ki nista dovolj upoštevana v tem poročilu in škoda je, da je tako, kajti govorimo o konsolidaciji proračuna. V osnovi pravzaprav bomo zdaj ustvarjali iste probleme, kot smo jih ustvarjali do zdaj. In tudi kar zadeva priporočila za posamezne države. Tudi tu vidimo, da je veliko govora o potrošnji, o regulativi na področju trga dela. Dobro vemo, da je pretežni del evropskega gospodarstva v recesiji. Rast je zelo nizka, zelo slabotna. Če hočemo vsaj majhno rast, potrebujemo večje povpraševanje. Zato moramo spremeniti naša izhodišča. To kaže, da je v priporočilih treba dati večji poudarek politikam recimo javnega naročanja in treba je dati večji poudarek tistim politikam, ki omogočajo višanje plač. Zato ne moremo eh, nadaljevati s to situacijo prekernega dela. Tako ne bomo izboljšali gospodarskega stanja. Naše usmeritve gredo v posem drugo smer. Pa še nekaj. V evropskem semestru gre tudi za temeljni problem demokracije. Mislim, da je treba odločati o teh vprašanjih ne samo na nacionalni ravni, pač pa tudi na evropski ravni. Think, uh, this, this clear, clearly, clearly our national, uh... Gospod Eichhout. Vem, da je v tem parlamentu zelo težko priti do večine. Poročevalec pravi, da je enostavno, pa poglejmo, če je res tako. Seveda, jasno je, da imamo pri tem poročilu dve ločnici. Po eni strani imamo levo stran parlamenta, ki je zelo kritična do tega, kam gre to gospodarsko upravljanje. Do zdaj je bil glavni cilj zniževati stroške dela, osredotočati se na problem zgolj javnega dolga. Vsi pa se sedaj začenjamo zavedati, da imamo težave tudi pri zasebnem dolgu, torej potrebujemo več ravnovesja in s tem, da se bomo zgolj osredotočali na znižanje stroškov dela, to ni ravno socialni pristop. Uh, Zgolj osredotočanje na varčevanje ne bo dovolj, večina zato začenja zdaj dojemati, da to ne more biti rešitev. In ker imamo v parlamentu levico in desnico, lahko rečem, da po drugi strani vidimo tudi razlike glede tega, kako pomembno je gospodarsko upravljanje, ali je tu potrebno več eh, vodenja. Gospod z Finske, prej ste bili pravi Finci, zdaj ne vem, kakšni Finci ste, ampak Pravite, lepo je, da imamo evro, ampak v končni fazi pa ni treba, da se kakorkoli usklajujemo. Če sem iskren, potem pa očitno nočete evra. Torej tudi tu očitno imamo razkol. V parlamentu je še vedno odločna večina za gospodarsko upravljanje, ampak če hočemo to večino, potrebujemo nekaj tega tudi na levici. Zdaj smo sredi pogajanj, ko skušamo pravzaprav poskrbeti za to, da bo poročilo bolj uravnoteženo. Moram reči, da Nekateri pač imate neko liberalno napetost že v sebi, zato vidimo, da se poročilo začenja s tem, dobro nam gre, očitno prihaja do oživitve gospodarstva. Mislim, da je to nekoliko preoptimistično in to bo treba popraviti. Poročilo se tudi preveč osredotoča na to, da bo velika rešitev prišla od zasebnih vlagateljev. Če pogledamo zgodovino, potem vidimo, da je znižanje investicij bilo pomembno tako na zasebni kot na javni strani, tako da vemo, da so tudi javne investicije pomembne. Nočemo se zdaj spuščati v razpravo o tem, kaj je boljše javno ali zasebno investiranje. Potrebujemo oboje in to je treba jasno odraziti tudi v poročilu. Poročala, po, pogajanja do zdaj potekajo zelo dobro s poročevalcem. Mislim, da mora poročevalec vključiti tudi levico, ker šteti verjetno zna tudi sam. Sedanji problem je tudi ta, da smo se do sedaj osredotočili samo na stroške dela. Te nižamo in nižamo. Pomembno pa je ravnovesje. Zato moramo pogledati tudi stroške kapitala, učinkovitost sredstev. Če zaključim, gospod predsednik, v končni fazi hočemo več priporočil za države glede davčne utaje. To je zelo pomembno, ko govorimo o gospodarskem upravljanju. V dvorani vidim nekaj nizozemskih kolegov. Mislim, da je skrajni čas, da komisija obravnava tudi agresivno davčno načrtovanje na nizozemskem. Hvala lepa. Uh. Hvala, Bas. FTT. Ne vem, ali je to poročevalec v senci besedo dajem gospodu Oflinu. Oh, Par težav vidim v besedilu. Govora je, kot rečeno, o okrevanju, ki ga ni. Potem pa še nekaj, kar je že bilo omenjeno. In sicer države naj bi sledile eh, diktaturi evropskih inštitucij. Gospod Dragi je govoril o tem, da moramo poenotiti našo politiko na vseh področjih. To poudarja dejstvo, da ena valuta potrebuje eno državo in eno vlado. Tako da države, ki imajo evro, bi morale ukiniti bodi si države ali pa evro, zato da bi izboljšali možnosti za rast. Demokratične legitimnosti ni, da bi črtali države, kajti državljani se še vedno najprej identificirajo svojo državo, tako da je očitno, katera stran enačbe je tu pod vprašajem. Zato bi države morale imeti možnost, da določajo obresne mire in tudi, da imajo spremenljivo obresno miro in zaščitijo gospodarsko dejavnost v bolj slabotnih območjih evra mislim, da oživitev ne bo enostavna, ampak to je možno in tukaj imamo privilegij tisti, ki smo izven evrskega območja. Mislim tudi, da bo eh, s časom situacija samo še slabša. Start, uh, the... Hvala lepa. Zdaj pa začenjamo tudi z prispevki nacionalnih parlamentov. Dva kolega iz nacionalnih parlamentov dobita besedo, potem pa dva evropska poslanca prvi Hubert Fuchs iz Avstrije, iz nacionalnega sveta. E- hvala lepa, hvala lepa tudi odboru Ekon, ker je povabil na današnjo razpravo predstavnike nacionalnih parlamentov. V Avstriji smo storili dodatne korake, zato da bi avstrijski proračun prilagodili zahtevam evropskega semestra. V delovni program smo vključili tudi oceno nedavne reforme proračuna in zakonodaje z tega področja. Razvijamo pa tudi predloge, s katerimi bomo bolje uskladili proračunske postopke na nacionalni ravni z zahtevami evropskega semestra. To bo zahtevalo tudi tesno deležbo avstrijskega parlamenta pri pripravi stabilnostnega programa, nacionalnih reformnih programov in tudi osnutka proračuna. Verjetno pa bodo morali pri tem sodelovati tudi drugi, še zlasti, ko gre za sprejemanje in izvajanje. Prosili ste nas naj komentiramo zahteve vašega parlamenta kar nekaj instrumentov imamo, ki omogočajo nacionalnemu parlamentu, da sodeluje v razpravi. Naprimer, mi lahko komisijo povabimo, da komentira nacionalne proračunske načrte in mislim, da bi morali to bolj izkoristiti v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Katalin Sobor iz Mačarske nacionalne skupščine je naslednja. Vi ste tajna kurfirnja in mešura in kasanema sod. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala lepa tudi za to povabilo. Za nas je to izjemno pomemben sestanek, ki se ukvarja z evropskim semestrom. Evropski semester je visoko na dnevnem redu Evrops, tudi našega parlamenta. Strategija EU 2020 je bila predmet razprave v našem parlamentu, v odboru za evropske zadeve. Gospe in gospodje, lani se je prvič zgodilo, da smo pripravili oceno na eni strani za vsako državo posebej. V mislih imam tudi posebna priporočila za države. Govorili smo o tem, kako se priporočila izvajajo. Kar zadeva priporočila za Mačarsko, Lahko povem, da se vsako leto ponavljajo ista priporočila, kar pomeni, da potrebujemo več časa za izvajanje. Vlada se strinja z nekaterimi priporočili, z nekaterimi pa se ne strinjamo. Naprimer, s priporočili v zvezi z obdavčenjem. Davki so v nacionalni pristojnosti. Evropska komisija in mađarska vlada se glede tega nista strinjali. Je pa Evropska komisija letos dala soglasje k programu za javna dela, ki smo ga v naši državi potrebovali. Komisija meni, da so pogoji za zaposlovanje žensk boljši. Stvari so se izboljšale predvsem za matere, ki se vračajo nazaj na trg dela po rojstvu otroka. Mačarska je sprejela tudi konkretne ukrepe na področju finančne discipline. V zadnjih mesecih smo priča tudi rasti, izvajamo strategijo EU 2020, dopolnili smo jo. Za nas je pomembna tudi aktivna udeležba držav članic. Imamo ekskluzivno pravico pri sprejemanju nacionalnega proračuna. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa nazaj k članom Evropskega parlamenta. Ivana Maletič. Zahvaljujem predsedniku. Hvala lepa, predsednik. Lep pozdrav vsem kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov, iz Evropskega parlamenta. Mi že kar nekaj časa razpravljamo o teh priporočilih za države članice, še posebej o tem, kako se bodo priporočila izvajala. Vloga nacionalnih parlamentov je tu precejšna. Zakaj bi samo Evropska parlamenta komisija izvajala nadzor nad državami članicami, ali le te izvajajo priporočila ali ne. Veliko bolj učinkovit in kakovosten bi bil nadzor, če bi ga izvajali tudi nacionalni parlamenti. V interesu vlad in držav je, da izvajajo nujno potrebne reforme, da se zagotovi rast, da se spodbuja razvoj. Sama bi v tem poročilu rada izpostavila par stvari. Še prej pa čestitke poročevalcu in tudi gospe Danuti Hubnar, ki je s svojimi predlogi sprememb pokazala, kako pomembna je povezava te politike s kohezijsko politiko, da je smiselno tudi izkoriščati strukturne investicijske in kohezijske sklade za financiranje gospodarskih projektov politik oziroma za financiranje predlaganih reform, ki se omenjajo v priporočilih za države članice. Kohezijska politika je zaradi tega manj investicijska, bolj razvojna politika. To pa je tudi tisto, kar želimo doseči v finančni perspektivi za obdobje 2014-2020. Na koncu še par besed o zadevi, ki je zame zelo pomembna, pa tudi za druge kolege, verjetno. Uh, glavna sestavina rasti je struktura. Je reforma, strukturne reforme, naložbe in tako naprej. To nujno potrebujemo. Preko fiskalne konsolidacije pa države članice na nek način spodkopavajo vse tiste elemente, ki zagotavljajo rast. S tem se na nek način ogrožajo evropski skladi, ki naj bi bili namenjeni naložbam Sočasno se ogrožajo tudi reforme. Vlade bi zato morale imeti na voljo dovolj fleksibilnosti, zato da lahko izpeljajo dober nacionalni načrt, kako uporabiti evropska sredstva. Zato bi moralo to obdobje konsolidacije biti daljše od dveh let. Namreč takšno strogo prilagajanje je preveč omejujoče in ovira tudi nadaljne naložbe. Hvala. Hvala lepa, Eliza Ferreira. Hvala, bom govorila angliško, ker bo hitreje. Hvala lepa poročevalcu za upravljeno delo. Sama bi rada pozdravila tudi nacionalne parlamente. Tisto, o čemer se danes pogovarjamo, je po mojem mnenju izjemno pomembno vprašanje. Evropski semester je evropskim institucijam podelil veliko večje pristojnosti za poseganje v nacionalne proračune in nacionalne pokojnine. Zavedati se moramo, kakšne so posledice odločitev, ki jih sprejemamo. Kar zadeva samo poročilo, v tem poročilu najdemo posamezne elemente, ki so po našem mnenju pozitivni, naprimer boj proti davčni utaji in goljufijam, želja po dokončanju bančne unije, izvedba strategije EU 2020. Naša politična skupina pa meni, da je uspeh od pri tem poročilu odvisen od tega, ali bomo potrdili strategijo, ki smo ji sledili do sedaj, ali bomo morda to politiko nekoliko prilagodili. Vse je, kot rečeno, odvisno od pogajanj, od tega, kakšen kompromis bomo sklenili. Če bo končni rezultat vključeval tudi to, da hvalimo agendo, ki je obstajala do sedaj, In če bomo predsenjevali okrevanje, to ne bo dobro, vsaj po našem mnenju ne. Nedavni podatki kažejo, da evroobmočje raste nič z nič cela 8 odstotki, grozi nam deflacija. Tudi ECB je priznala, da tržni pogoji ne dopuščajo izvajanje klasičnih monetarnih politik, zato predvidevajo tudi sprejetje dodatnih instrumentov. Strukturne reforme so se uporabljale kot nek krovni termin za vse. Konkretno pa je to privedlo zgolj do tega, da se je sprejela zelo omejujoča agenda, ki se je vodila prehitro, preveč prisilno, zato gospodarstvo stagnira, neravnovesja se pojavljajo nič se ne premakne niti na strani popraševanja, niti na strani naložb. Nekaj bo treba spremeniti s tem v zvezi. Izpolniti bo treba tudi priporočila za posamezno državo. Pomembno je, da se ustrezno pogovorimo o kakovosti teh priporočil. Veliko težav imamo s prejemanjem posameznih predlogov, naprimer javne naložbe naj ne bi bile pozitivne, zasebne naj bi bile pozitivne. Obstajajo pozitivne in negativne plati na obeh straneh. Kriza je tudi pokazala, da zasebne naložbe niso vedno najboljše, da so včasih preveč tvegane. Zmanjševanje plač brez naložb je nespametno, to ni primerna rešitev za evropski trg v globaliziranem kontekstu. Veliko stvari bomo morali še obravnavati, počakati moramo na pogajanja med poročevalcem in poročevalci v senci, počakati bo treba na končno glasovanje. Hvala pa, da se danes lahko o tem pogovarjamo. Hvala lepa, Eliza. Ponovno nacionalni parlamenti, najprej Birute Vesajte iz Litovskega parlamenta. Amen. Hvala, gospod predsednik. Rada bi se vam zahvalila za današnjo razpravo. Hvala lepa tudi za konkretna priporočila za posamezne države. Litva je med prvimi desetimi državami, pri katerih ni makroekonomskih neravnotežij. Če pa vprašate naše državljane, ali radi živijo v Litvi, bi bil odgovor verjetno bolj ne kot ja. Naj vas opozorim na to, kar poročevalec omenja v poročilu. Namreč vse večje neenakosti v kontekstu globalne ekonomije, še posebej pa v kontekstu Evropske unije. Razkorak med bogatimi in revnimi je največji od druge svetovne vojne. Potem je tu še problem vse večje revščine, tudi med delavci in zaposlenimi. Zato bi rada komisijo in poročevalce opozorila na to, da potrebujemo bolj pravično reformo davčnega sistema. Proti davčnim otajam se je treba boriti. Če želimo ohraniti demokracijo, če ne želimo, da bi se ekstremna desnica in populistične sile okrepili, moramo ta problem razrešiti. določene reforme bi morali preložiti, predvsem zaradi krize v Ukrajini in Rusiji. Nekateri ocenjujejo, da se bo rast BDP-ja v Litvi zmanjšala zaradi embarga na kmetijske proizvode. Še zadnja pripomba. oskrba z energijo in varnost na tem področju. Litva veliko dela na čezmejnih povezavah na tem področju. Tudi utekočinjen plin naj bi zagotovili do konca leta. plinovod za utekočnjen zemljski plin je za nas pomemben in na to bi rada opozorila latvijske kolege in tudi komisijo. Potem so pa tu še električna omrežja. Med Polsko in Litvo je vzpostavljena ta povezava. Imamo pa nekaj pomislekov glede del, ki se vršijo na polski strani v povezavi s tem omrežjem. Hvala lepa še enkrat za to razpravo. Mislim, da imamo sedaj priložnost, da se o tem pogovorimo in da slišimo še nekaj pripomb. Hvala lepa. Sedaj pa Anuška Šuht iz nizozemskega parlamenta. Gospod predsednik, hvala lepa vam in odboru Ekon za organizacijo tega medparlamentarnega srečanja, na katerem si bomo izmenjali mnenja. V vabilu ste zapisali, naj povemo, katere so najboljše prakse na nizozemskem. Pri nas je filozofija naslednja. Pristojni organi morajo biti odgovorni za izvajanje politik na področjih, ki jih pokrivajo, pa naj se gre za javno zdravje, za nepremičninski trg, za stanovanski trg, za zdravstveno politiko in tako naprej pristojni odbori za te tematike obravnavajo ta vprašanja, ne toliko odbor za evropske zadeve. Kar zadeva plenarno razpravo o programu stabilnosti in nacionalnih reformah, ta razprava se vrši še preden vlada pošlje program v Bruselj, zato ker želimo, da ima parlament možnost programe prilagoditi. Ko je enkrat sprejet parlamentarni predlog, vlada dosledno upošteva priporočila za posamezno državo, enako velja za proračun. Še par besed o načrtu vlade za leto 2015. Nizozemska vlada je v zadnjih dveh letih sprejela dolgoročne vrčevalne ukrepe, ki so privedli do zmanjšanja proračunskega primankljaja 4,5 odstotkov na 2,8 v letošnjem letu, torej v treh letih tako pad. Za prihodnje leto ne načrtujemo dodatnih krčen v proračunu. Je pa res, da se še vedno izvajo določeni vrčevalni ukrepi in reforme. Počasi gospodarstvo okreva, bo, upamo, za seboj pustilo recesijo. Zdravstvene stroške smo zmanjšali, ker smo decentralizirali vse skupaj na lokalni ravni, nudimo te storitve tudi bolj posamezniku prilagojene storitve ponujamo, to je vse rezultat priporočil za posamezno državo. Potem pa so tu še kazalniki komisije, pri nas imamo ponovno presežek, še nismo več v postopku prekomernega primankljaja. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa nazaj k članom Evropskega parlamenta. Gospa Galpelc tisztelt képviselőtársaim! először is engedjétek meg hogy engedjék meg hogy meg Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Naj najprej pozdravim predstavnike nacionalnih parlamentov. Mislim, da je zelo pomembno, da organiziramo takšno srečanje, na katerem se lahko pogovarjamo o teh pomembnih vprašanjih. Dve zadevi bi rada izpostavila. V prvem delu se bom lotila vprašanja, Evropski komisiji, v drugem delu pa bom komentirala poročilo. Številni ste omenili, da obstajajo težave z izvajanjem priporočil za posamezne države. Pravite, da je sama beseda priporočilo. Beseda, ki daje misliti, da obstaja sodelovanje med partnerji. Če takšno sodelovanje koristno, potem je to dobro. Obstajajo pa težave na obeh straneh. Namreč obrali so neko smer, ki je za me nesprejemljiva. Nikoli ne bi smeli misliti, da so priporočila obvezna zavazujoča in da lahko nekoga, ki priporočila ne izvaja, kaznuješ. Na tak način učinkovitosti ne boste dosegli, zato morate spremeniti metodologijo. Glede poročila bi sama rada čestitala poročevalcu, struktura je odlična, sem pa vložila kar nekaj predlogov sprememb, zato ker v poročilu par stvari pogrešam. Strinjam se s kolegi, ki pravijo, da nas čaka še veliko dela, da gospodarska rast ni dovolj prepričljiva. Moji predlogi sprememb se zato osredotočajo predvsem na to, da bi okrepili zmogljivosti v konkretnih sektorjih. Naša največja moč se skriva prav v notranjem trgu, zato moramo ta stebr, notranji trg, okrepiti. Podala sem tudi predlog s tem v zvezi. Če bi lahko dodatno okrepili notranji trg, bi lahko prispevali k okrevanju gospodarstva možnosti moramo ponuditi MSP, več let se že pogovarjamo o tem, pa še vedno se MSP soočajo z velikimi težavami, večinoma finančnimi. Nimajo namreč dostopa do finančnih virov. Gospodarska rast, inovacije, zaposlovanje, socialna integracija. Vse to lahko dosežemo, če bi MSP-ji učinkovito delovali. Zato bi bilo dobro v to poročilo vključiti tudi strukturne finančne programe oziroma alternativne metode, ki bi MSP-jem pomagale pri njihovem razvoju. Osredotočila sem se tudi na obdavčenje v enem od predlogov sprememb. En od kolegov je to že izpostavil. Slišali smo, da je obdavčenje v nacionalni pristojnosti, s tem se strinjam, bi pa sočasno rada omenila še nekaj. Tudi to je zapisano v enem od mojih poročil o obdavčenju. Utaja davkov, spremembe pri davčnih stopnjah. Več informacij s tem v zvezi potrebujemo. Hvala. Hvala lepa. Hukbaje, SD. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad pozdravil kolege iz nacionalnih parlamentov. Hvala tudi kolegi Debakarju za to poročilo glede številnih stvari se lahko strinjamo, glede nekaterih se ne strinjamo, to smo prav tako že slišali. Bi se navezal na to, kar je povedala koordinatorka gospa Ferreira. Vi pravite, da so zasebne naložbe boljše za rast kot javne naložbe in da bi, po vašem mnenju, morali zagotoviti več zasebnih naložb. Lahko vam naštejem cel niz zasebnih naložb, s katerimi lahko dokažem, da je ta trditev neutemeljena. Poglejte si primer Združenega kraljestva. Namreč pri Fortisu, Lehman Brothers, pri podjetjih v Združenem kraljestvu so bile zasebne naložbe premalo nadzorovane, zato je prišlo do katastrof. Cel niz konkretnih primerov vam lahko. Naštejem. Zato potrebujemo ustrezno ravnoteže med javnimi in zasebnimi naložbami. Moramo postrati na tem, da brez javnih naložb v eh, večmodalne platforme, ceste, industrijo bodo tudi zasebne naložbe veliko manj učinkovite. Tu pa naletimo na ključen problem. Če bi flamska skupnost, naprimer, financirala oboznico, bi s tem spodbudili rast in mobilnost. Javne naložbe morajo podpreti zasebne naložbe in tudi te bi morali obravnavati javne naložbe kot nekaj resnega. Ne smemo metati denarja skozi okno, zato preučite moj predlog s tem v zvezi. No. Hvala lepa. Čaran Linč, predsednik odbora za finance Zirskega parlamenta. Thank you. My apologies. Se upravičujem za tole zmedo z mikrofonom. Hvala lepa, kolegice in kolegi, da ste organizirali to razpravo, v kateri se pogovarjamo o procesu Evropskega semestra za obdobje po letu 2014. Irska prvič sodeluje v Evropskem semestru. Irska je uspešno izpolnila svoj program gospodarskega prilagajanja. Izpolnili smo tudi obveze na tem področju. Decembra 2014 smo se ponovno vrnili na kapitalske trge. Zadnje statistični podatki na nacionalni ravni, ki so bili objavljeni prejšnji teden, so spodbudni. Ministrstvo za finance je napovedalo, da bo rast BDP-ja letos 4,5 odstotna, torej napoved so popravili na vzgor. Do leta 2015 naj bi dosegli tudi cilj 3,2 odstotkov ko gre za strukturno uravnotežen proračun. Čeprav se stvari ne odražajo dosledno v poročilu, lahko povem, da je nacionalni parlament aktivno sodeloval v procesu Evropskega semestra, tako v odboru za finančne zadeve v parlamentu. Pogovarjali smo se o paktu za stabilnost in rast, o nacionalnih programih, predn smo jih poslali komisiji. Objavljene so bile tudi komisijine eh, smernice oziroma priporočila za posamezne države sicer maja. Tudi minister za finance pri nas je v odboru za finančne zadeve sodeloval pri razpravi, enako velja za ministra za evropske zadeve, ki je nastopil v odboru za evropske zadeve in ministra za industrijo, ki je nastopil v zadevnem odboru. Skratka, vsi smo se pogovarjali o teh zadevah, tudi vse deležnike smo pozvali, da komentirajo priporočila za posamezne države in da jih upošteva pri pripravi proračunov. Priporočila za državo smo prijeli, zanima nas, kako se bodo izvajala, kako bodo vplivala na gospodarske sektorje. Trenutno se še pogovarjamo o teh vprašanjih in številni nacionalni odbori spremljajo tudi pripravo nacionalnega proračunskega načrta, preden bo ta potrjen. Na primeru Irske lahko povem, da so priporočila za posamezno državo dobra, zato ker lahko lažje izmerimo vse gospodarstvo, uspešnost gospodarstva, tudi parlament lažje ocenjuje uspešnost vlade. Gotavljam pa, da je obdobje med objavo teh priporočil in sprejetjem na Evropskem svetu in kasneje v odborih nekoliko prekratko. Če želite izboljšati Evropski semester, morate parlamentom omogočiti več časa za to, da podrobno preučijo priporočila. V pregledu prejšnjega semestra je prišlo do prehitre objave teh priporočil. Mislim pa, da bi morali omogočiti ustrezno razpravo o priporočilih za posamezno državo. S tem bi tudi Evropski parlament imel poleg nacionalnih parlamentov boljšo priložnost, da se pogovorimo o ključnih vprašanjih, predvsem na tistih bolj kočljivih mestih. Za zaključek, gospod predsednik, naj povem, da so priporočila za posamezno državo praktična, da so relevantna za irsko gospodarstvo, primankljaj moramo spraviti pod tri odstotke, predvsem pa moramo zagotoviti trajnost in zaupanje. Fiskalna konsolidacija ne sme biti edini ukrep, dopolniti ga je treba z produktivnimi naložbami, o tem smo se pogovarjali že v času irskega predsedovanja unije. Vprašati se moramo, kakšen je namen evropskega semestra ali gre tu eh, zgolj za nadzor in demokratično legitimnost. Sam bi si želel, da bi pri dolgoročnih gospodarskih projektih imeli tudi priporočila za kapitalske zahteve. Vse to pa mora temeljiti na neki socialni dividendi, kar pomeni, da potrebujemo specifično priporočilo tudi za Evropsko unijo, ne zgolj za posamezne države. Ko bo kriza konec, se moramo sredotočiti na to. Evropski program ni vezan zgolj na zagotavljanje ravnotežja v bilanci stanja. Irska je dokaz za to. Tudi evropski projekt, ki se je začel v 40 letih prejšnjega stoletja, je treba okrepiti. Gospod predsednik, nekaj pomankljivosti je v modelu evropskega semestra. Priporočila so res usmerjena posamezno državo, vendar bi potrebovali širši kontekst. Hvala. Hvala lepa. Imamo priporočilo za evro območje, ne pa za Evropsko unijo. Res je. Sedaj pa Eduardo Cabrita, predsednik odbora za proračun in finančne zadeve iz Portugalske. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je to odlična priložnost za nacionalne parlamente. Veseli smo, da smo danes v tem odboru, da se lahko pogovarjamo o evropskem semestru. V tem obdobju krize je manjkalo predvsem ustrezno usklajevanje. Premalo je bilo demokratične udeleženosti, s katero bi lahko upravičili ukrepe, ki smo jih sprejeli zaradi krize. Evropski semester se sedaj izvaja nekaj let in mislim, da je evropski semester korak v pravo smer. Z evropskim semestrom se tudi bolje izvajo gospodarske in proračunske politike na evropski ravni, sočasno pa se zagotavlja tudi udeležbo vseh tistih, ki so bili izvoljeni, da evropske državljane zastopajo v razpravi. Mislim, da bi morali razmisliti o omejitvah ki še obstajajo na področju sklajevanja. Zakaj se je Evropa soočila s to nizko inflacijo, glede na to, da je rast praktično ničelna? Konsolidiramo proračune v številnih državah, takšna konsolidacija proračunov ni naklonjena rasti, vsaj na portugalskem to velja. Tri leta smo izvajali politike prilagajanja, spremljala nas je trojka, za 40 odstotkov se je povečan javni dolg, tri leta že živimo v recesiji, strateška podjetja v našem gospodarstvu so bila razstavljena ali so propadla, izgubila so svojo sposobnost in zmogljivost, da prispevajo k razvoju gospodarstva. Zato portugalska tudi ni predmet posebnih priporočil za posamezno državo v okviru evropskega semestra. Zato bi komisija morala na začetku tega novega mandata parlamenta preveriti predvsem to, kakšne zaključke je izpostavila trojka v prejšnjem mandatu, ali obstajajo kakšni boljši načini, kako zagotoviti ustrezno usklajevanje in nadzor nad nacionalnimi politikami. Potrebujemo nek model za usklajevanje, ki nam bo dopustil, da dosežemo gospodarsko rast, cilje z področja proračuna, da zagotovimo tudi raziskave in ustvarimo delovna mesta. Poglobiti moramo vse tiste bistvene elemente v boju proti davčnim utajam in goljofijam v kontekstu konsolidacije proračuna. V evroobmočju očitno obstajajo davčne oaze, kamor se selijo podjetja in se bojo odnesajo tudi dobiček. Potrebujemo tudi ustrezne instrumente za področje bančništva, naprimer jamstvo za depozite in tako naprej tudi znotraj evropskega proračuna bi se morali bolj aktivno sklejevati, zato da bo proračun smiselen za Evropo in da bo ponovno vzbudil zaupanje v evropskih državljanih. Hvala. Hvala. Sedaj pa ponovno evropski poslanci. Bent Luke prvi. Ikra. Hvala lepa. Govoril bom nemško. Na tem mestu bi želel pozdraviti predstavnika nemškega Bundestaga, ampak očitno ni nikogar v tej dvorani. Nemški Bundestag se očitno ni udeležil tega sestanka. To se mi zdi, da je miniranje dela našega parlamenta. Vsi se namreč strinjamo, da je evropski semester zelo pomemben ukrep za to, da gospodarske politike pospremimo s priporočili, ki naj jih države članice vzamejo vsaj na znanje. In tu je zelo pametno, da lahko slišimo njihovo mnenje. To me še zlasti jezi zato, ker nemška zvezdna vlada meni, da je potrebno slediti priporočilom. V nemških priporočilih piše, da naj bi izvedli davčno reformo in poenostavitev z razširitvijo davčne osnove. V Nemčiji tega ne bo možno narediti, ni ustrezne zakonodaje. Prav tako naj bi spremenili tudi financiranje nadomestil. Tudi to očitno naše zvezdne vlade ne zanima. Prav tako naj bi na podlagi priporočil omogočili kasnejše in nezgodnejše upokojevanje, torej tu je zdaj govor o 63 letih, drugi in tretji stebr pokojninskega zavarovanja naj bi okrepili, tudi to ne drži. Nemška zvezdna vlada nič ne počne v tej smeri in zelo težko je okrepiti kapitalske ukrepe, če pa vidimo, da je evropska politika taka, da so obrestne mere izjemno nizke, tako da se vrčevanje praktično ne izplača. Skratka, v nemški politiki vsega tega ni, ampak očitno ne morem te kritike nasloviti na predstavnike nemške vlade, ker nikogar pač ni tu. Naj omenim tudi, da je potrebno priporočila vsakokrat preveriti glede njihove doslednosti, namreč za Nemčijo se recimo zahteva, da naj se davki znižajo, po drugi strani pa se zahteva, naj se v prihodnje z davki financirajo tudi um, nadomestila za čas materinstva. Potem moram reči, da nekatera priporočila niso korisna. Priporočila Evropskega parlamenta morajo biti smiselna in si med sebojno ne smejo nasprotovati. Hvala, gospod Luke. Sedaj pa Danuta Hübner. Uh, Hvala, predsedujoči. Nekaj komentarjev iz moje strani v kontekstu predlogov spremem meni moje skupine. To je Vana Maletič omenila. Verjetno se spomnite časa pogajanj s parlamentom. Šlo je za pogajanja o okviru kohezijske politike med leti 2014 in 2020. Predstavili smo sistem ukrepov, kjer bi Evropski sklad strukturnih ukrepov povezali z upravljanjem, zlasti z Evropskim semestrom. To je rezultat preteklih razprav te hiši, kjer je šlo za to, da bi imeli bolj učinkovito rabo evropskih strukturnih skladov in sredstev, zato da bi podprli strukturne reforme in naložbe, ki jih tako potrebujemo danes, zato da bi našli shodi iz krize. To je pomembno tudi v okviru izvajanj priporočil po državah. To se pojavlja že nekaj časa in zato je prišlo do spremembe uredbi. In tu vidimo to povezavo med sredstvi in skladi in evropskim semestrom. To je pomembno pri ex-ante oceni do partnerskih sporozumov operativnih programov, torej celotnem življenjskem ciklu kohezijske politike, potem naj bi spremenili tudi operativne programe ko se to zahteva pri priporočilih pri posamečnih državah. V letošnjem letu imamo začetek nove finančne perspektive, sedaj je napočil pravi čas za to, da poskrbimo za oblikovanje te vezi med uredbo in realnostjo. Komisije in države morajo to uporabiti tako, da ne bomo podprli le javnih naložb, ampak vemo tudi, da strukturnimi skladi lahko pritegnemo zasebne naložbe v naših sistemih, tako da mislim, da bi to morali dodati letos priporočilom državam in mnenju parlamenta v Evropskem semestru. Hvala. You, Dan Hvala, Danuta. Sedaj pa Žorž Kilžini iz Belgijskega parlamenta. Merci. Hvala lepa. Hvala predsedujoči, hvala za vabilo. Mislim, da je dialog med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom potreben. Ampak to je treba okrepiti. Sedaj imamo tri minute časa na voljo in to ni dovolj za to, da bi rešili vse konflikte, ki obstajajo na področju legitimnosti. To imamo komisijo, institucije, po drugi strani imamo avtonomijo držav in njihove politične izbire. Sem evropejec ampak rad bi, da bi dialogu mogoče prilagoditve v obeh smerih, tako da tudi nacionalni parlamenti lahko dobijo več besede pri priporočilih komisije o državah. Toliko glede procesa, ja, prišlo je do napredka. Govorimo o tem. Glede vsebine bi videl glavno kritiko in sicer gre tu za vprašanje glede ritma vračanja proračunskega ravnotežja in vse posledice, ki so povezane s tem, zlasti, če govorimo o delovanju našega gospodarstva. Kako oživiti in očistiti javne finance, ne da bi uničili gospodarsko dejavnost, kako ohraniti politiko nalož v državah, tako da bi ustvarili delovna mesta v prihodnosti, kako ohraniti tudi socialne izdatke da bo to vplivalo na stabilnost držav, kajti tu imamo tudi notranjo potrošnjo, ki pomeni zdelovanje naše gospodarstvo. Posledica evropskih priporočil se nanaša na države, regije. Pogosto je tu veliko proračunskih omejitev, naložbe se znižujejo in konec koncev državljani izgubljajo zaupanje v evropske institucije zaradi tega. Glede priporočil ki jih imamo to poročilo, bi ustrajal na treh oseh. Tega ni dovolj poročilo. Najprej prva os, vprašanje energetike, energetske učinkovitosti, iskanje avtonomije za Evropo. To je bistvenega pomena, okoljsko gledano seveda, ampak tudi geostrateško gledano. To vidimo v odnosu do Rusije. Tudi drugi kolegi so to omenjali, ampak tudi gospodarsko gledano ne moremo ločiti energetskega vprašanja od proračunskega vprašanja. To vprašanje mora biti veliko bolj prisotno pri poročilih, se mi zdi. Potem drugi element, to je socialni element. Bolj kot pa, da bi govorili o zmanjšanju stroškov dela za vsako ceno, bi morali imeti večjo socialno konvergenčnost na evropski ravni tako da bi lahko preučili posledice direktive o napotitvi delavcev. Videl sem tudi besedo protekcionizem v priporočilih. Na nek način gre tu za kritiko protekcionizma, ampak reči moram, da ne moremo napredovati pri enih in škodovati drugim, sicer bo to slabo vplivalo na delavce in to bo tudi vplivalo na selitev gospodarstva gospodarstva, ki porabi manj CO2. Ampak to seveda vpliva tudi na podjetje. Potem tretji element. Komisija mora biti stroga, ko gre za finančni sistem pri državah na področju reform. Veliko dlje je treba iti s to, da bi okrepili trdnost bančnega sistema, ampak tudi to, da bi to smirili v realno ekonomijo da bo to bliže našim družbam, bolj kot pa špekulacijam. Treba izboljšati preglednost, to je res bistvenega pomena v boju proti fiskalni in goljufiji. Finančni sektor mora bolj prispevati k vzpostavitvi finančnega ravnotežja preko prispevkov, recimo tu imamo ta davek na davčne transakcije, finančne transakcije, tem govorimo že dolgo v državah in parlamentu, to so te tri smernice energetika, socialna konvergenčnost, naložbe in rast in to moramo imeti tudi v priporočilu na koncu. Hvala. Gabriele Tamandra, predsedujoči proračunskega odbora iz Avstrijskega parlamenta. Mikro. Mikrofon, prosim. Eh, danke, Herr Vorsitzender, ich werde auch. Hvala. Tudi sama bom govorila nemško. Hvala lepa za pobudo. Uh, da smo danes tu na tej izmenjavi mnen. V avstrijskem parlamentu se že ukvarjamo z priporočili za našo državo in tudi pri nas smo ustanovili tako imenovani fiskalni svet, ki od novembra 2013 bdi nad tem, ali spoštujemo fiskalna pravila EU. Fiskalni svet letno izda poročilo. Prejšnji teden smo imeli izmenjavo mnen v odboru za proračun, to se opravi javno. In če se kot nacionalni poslanci jemljemo resno, potem vemo tudi, da nekatera priporočila Evropske komisije so pač taka, ki se nanašajo na področja, kjer sami vemo, da imamo pomankljivosti, recimo pokojninski sistem ali pa prevelika davčna eh, obremenitev dela. Tu sami vemo, da imamo težave. Leta 2013 smo imeli volitve in v programu naše vlade smo sprijeli tudi ukrepe s katerimi smo upokojitveno starost, ki je pri nas različna, za moške 65, za ženske 60. In priporočilo Evropske komisije vsebuje tudi to, da naj bi čim prej poenotili upokojitveno starost za moške in ženske. Za nas je politično zelo kontroverzno razpravljati o tem. Je pa treba povedati, da s tem v zvezi bi moral pač tudi trg sam sprejeti to, da bi recimo starejše ženske še dobile zaposlitev. To bi moral tudi trg sprejeti. Trenutno investiramo v aktiven delovni trg. Približno 300 milijonov evrov smo dali na voljo za aktiven trg dela. Zavedamo se, da če tudi imamo najnižjo stopno brezposelnosti, pa bomo tudi mi s časom prizadeti zaradi tega, ker imamo 400 tisoč brezposelnih, to bo enostavno zajelo tudi nas. Skušamo ne izgubiti iz predoči cilja konsolidacije proračuna. Vlada je ustanovila skupino strokovnjakov, ki se ukvarja s tem, kako uresničiti priporočilo komisije, to pa je razbremenitev dela. Vsekakor pa je treba povedati, da Nekateri kolegi iz nacionalnih parlamentov, pa tudi nekateri evropski poslanci so bili mnenja, da imajo priporočila tudi politično plat in države članice seveda tudi morajo sprejemati svoje politične odločitve. Jasno je in Moram reči, da je tudi pri nas to vedno znova predmet razprave, ampak nasplošno se mi zdi, da nacionalni parlamenti tudi lahko izboljšajo svoje delo. Vsekakor pa mislim, da je zelo pomembno, da v okviru evropskega semestra vključimo poslance in tudi, da kar zadeva samo korespondenco um, pri, v zvezi s priporočili, državam. To je treba bolje koordinirati. Moram reči, da smo v Avstriji, ne glede na strankarsko pripadnost, dosegli dogovor, da bomo na tem področju vsi delali skupaj. Hvala lepa. Predsedujoči, tudi jaz bi rad zaželel dobrodošlico našim kolegom iz nacionalnih parlamentov. Rad bi rekel, da tu ni nikogar iz grškega parlamenta. Prav tako drži to, kar je povedal gospod Ljuk, tu ni nemških poslancev in nekatere razlage zadevajo prav te poslance. Kot je rekel gospod Luk, nemški poslanci imajo občutek, da jim gospa Merkel, gospod Čojbel nalagata politiko, da se njihovo mnenje ne upošteva, tako občutek ima nemški poslanci. Tudi v Grčiji je tako, odločitev v grškem parlamentu naj bi bile pod velikim vplivom trojke. Posledično vidimo, kakšna je udeležba tu v Evropskem parlamentu. To je potrdilo to, kar smo že večkrat rekli v Grčiji, to, kar sem povedal kot poslanec. Danes je gospodarska politika v Grčiji pod velikim vplivom trojke. Sedaj imamo sistem priporočil. Ni specifičnih priporočil za Grčijo četrtem semestru, zato ker nam pravijo, da bomo izvajali priporočila iz memoranduma. To so odločitve Bari de Forja in to je pripeljalo do hudih gospodarskih posledic v naši državi. Skladno z odločitvijo komisije, poslanec Cirka je spraševal o tem memorandumu. tu se ne upošteva listina o temeljnih pravicah. Grči lahko naložite memorandum, čeprav to krši samo pogodbo o Evropski uniji in listina o temeljnih človekovih pravicah. V tej situaciji je naša država. Tako je s programom. Po eni strani imamo države, kot so Nemčija in Francija, kjer je manj nadzora, potem pa imamo Grčijo, Jursko, Portugalsko, ker imamo katastrofalne posledice zaradi memoranduma, zaradi politike vrčevanja. Ni nobenih posledic, imamo izjemne stopnje brezposobnosti v Grčiji. Imamo 124 milijard evrov posojila, vseeno pa imamo 1,5 milijonov brezposelnih. Sistem se sooča s hudimi težavami. Tudi zavarovalniški sistem se je soočil z velikimi izgubami in naša država je postala zelo, zelo revna. Zaradi trojke, zaradi memoranduma, zaradi evropskega semestra. To se ne izvaja v praksi. Kaj se dogaja v praksi? V praksi vsakdo počne, kar hoče gospa Merkel in gospod Čoj počnete, kar hočete in na evropski ravni je treba prekiniti to politiko vrčevanja. Hvala, sedaj pa Kora van Neuerhuizen. Hvala, predsedujoči. Ne bom se spuščala podrobnosti v poročilu, kolega Filip Debaker je opravil odlično delo tu, ampak rada bi naslovila poslance in člane iz nacionalnih parlamentov. Čestitela bi vam, ker ste prišli sam. Hvala. Pomembno je, da se izmenjamo mnenja in da si delimo najboljše prakse. Tudi iz vaših držav. Teme, ki jih obravnavamo, so tako zelo pomembne, da bi morali še naprej imeti to razpravo. Recimo, pogovarjati se moramo o skladnosti s paktom stabilnosti in rasti pri priporočilih se lahko veliko naučimo o tem, kako se to izpolnjuje in izvršuje v različnih državah. Glede tega, kar so kolegi že omenili, da tu ni Nemcev in Grkov iz nacionalnih parlamentov, stvari so veliko bolj resne. Tu pogrešamo tudi druge države danes in upam, da bo drugače. Lani, ko sem naslovila odbor Ekon v imenu nacionalnega parlamenta, je bilo veliko, veliko držav, ni bilo zastopanih tu. Tu moramo nekaj storiti glede tega, kajti ne morem si predstavljati, da odsotne države danes menijo, da današnja vprašanja niso pomembna. Ali nimajo te države nobenih najboljših praks, ki bi jih lahko delile z nami, res dvomim v to. Tako da mislim, da moramo nekaj storiti glede tega. Mi smo prejeli brošuro direktorata za odnose s nacionalnimi parlamenti, tu piše, da je tu veliko dela, ki ga lahko storimo na tem področju, pri tem partnerstvu, tako bom, da bomo drugo leto imeli vse države to. In pozivam člane iz nacionalnih parlamentov, da bi mogoče v svojih političnih skupinah povprašali o tem kolege iz drugih držav, zakaj jih ni danes tu in kaj lahko storimo, da bi jih drugo leto povabili sem in da bi tudi prišli. Hvala, predsedujoči. Hvala. Sedaj pa Stane Đurđović iz Hrvaškega parlamenta, predsedujoči odbora za fiskalno in proračunsko politiko. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi pozdravil načrt poročila. Res ste zajeli večino področji, ki jih obravnavamo v nacionalnih parlamentih. Tu gre za popolno vključitev nacionalnih parlamentov. Vsakič, ko se pogovarjamo o tem, potrjujemo potrebo potem, da je treba krepiti stike s parlamenti. To je pomembno pri analizah, tako da bi se izognili situaciji iz poročila. Torej, to je slaba situacija le 10 odstotkov priporočil iz lanskega leta je bilo izvedenih celoti. 45 odstotkov priporočil za države pa naj ne bi zabeležilo prav nobenega napredka. No, ne bom rekel, da je to bistvo sodelovanja, ampak pravzaprav je to bistvo vseh sprejetih odločitev gospodarske in monetarne politike. Na tak način imamo lahko najboljše priporočile, najboljše odločitve, ampak če se to ne izvaja na primeren način, potem ne moramo imeti kakovostnih rezultatov. Vse pa po priporočilih ni pomembno, če ni pravega izvajanja. In če priporočila niso izvršena v praksi, v državah. No, na kratko še o tem, kar imamo sedaj v Hrvaškem postopek prekomernega primankljaja. Hrvaška je stopila v Evropsko unijo v recesiji. Ne smemo pozabiti na to. Tu gre za občutljiva vprašanja in to vidimo v določenih sektorjih, kjer imamo recimo recesijo že dlje časa, več let, recimo gradbeni sektor in tu ne potrebujemo le priporočila, ampak tudi sodelovanje za to, da bi lahko okrepili vsa ta področja na Hrvaškem in da bi Hrvaška šla naprej. Hvala lepa. Matt Carthy. Z Evropskega parlamenta. Hvala, predsedujoči. Ponovno bi pozdravil vse predstavnike držav članic. Zahvalil bi se tudi pri poročevalcu za poročilo. Osebno bi se rad zahvalil Marisi Mates, ki je poročevalka v Sinci po imenu Gue. Naše imeno je vložila kar nekaj predlogov spremem. Če bo to sprejeto, bomo ukrepili dokument. Nekdo izmed mojih kolegov je prej omenil ravnovesje med levico in desnico. Pri obravnavi vseh teh vprašanj mislim, da gre tu za bolj temeljne težave in sicer gre za absolutni demokratični deficit, ki je v srču tega procesa. Kot smo videli, je tu veliko zastopanih nacionalnih parlamentov danes, ampak sprašujem se, koliko državljanov sploh ve za ta sestanek. Koliko poslancev doma sploh ve, da ta sestanek poteka, me zanima. Mislim, da je realnost pogovora o rasti zgrešena. Sveda pogrešam oziroma podpiram gospodarsko rast, kajti imeli smo zelo hudo recesijo. Ampak kakšna je realnost? pri nas doma, recimo na Irskem. Tisti, ki so bili najbolj revni na začetku gospodarske krize, so še slabšen položaj danes. Tudi v javnem sektorju velika večina državljanov se počuti, da je revnejša danes. V številnih regijah, državah članicah, recimo tudi v moji regiji tako, kajti trpeli smo zaradi nesorazmernih ukrepov. In zaradi tega demokratičnega primankljaja je še slabše. Vse bi spodbudil naj razmislimo o tem, da bi v teh priporočilih storili nekaj radikalnega. Mogoče bi morali imeti določbo, kjer bi pisalo, da ne moramo sprejeti nobenih priporočil za države v vladi, če je to v protislovju s predhodnimi zavezami, preden so bile vlade izvoljene. Tu ne gre za to, ali so državljani dovolj odgovorni v odnosu do nacionalnih parlamentov Evropskega parlamenta. Ampak če nekdo izvoljen strani ljudstva, mora biti odgovoren tem državljanom, ne pa obratno. Zato bi prosil vse vas, da poskrbite za to, da bodo ti ukrepi dejansko spodbudili lokalne gospodarstva, da bomo imeli dovolj naložb, zato da bi omogočili tistim, ki so bili hudo prizadeti zaradi ukrepov, ki smo jih imeli, ki jih še imamo, da bi res preučili to politiko vrčevanja, ker ne deluje za številne regije in skupnosti, ki najbolj potrebujejo pomoč. Hvala. Sedaj pa Sotirio Zarinapulos samostojni poslanec. Hvala, predsedujoči. Ja, potem, kar je včeraj povedal gospod Dragi in kar velja za evropski semester, bi tu videl le en sklep razprave. In sicer moram reči, da moramo nadaljevati današnjo politiko, ampak to se bo nadaljevalo in še hujše bo. Gospod Dragi je skupaj z gospod Merklovo sprejel odločitve, ampak pravijo, da je konec recesije, ampak motijo se. Tu vidimo prestrukturiranje, vidimo znižanje plač za delavce, ampak tu je veliko pričakovanj za banke, za velike družbe. Dobijo na milijarde evrov, nenehno jim dajemo brezplačen denar, poceni denar. Kdo bo to plačal v evropskem semestru? Tu gre za premestitev finančnih sredstev. Prenašamo denar iz dela na potrošnjo, manj denarja za socialo in zdravstvo. Sočamo se z revščino. Gospod Dragi je rekel, da je treba znižati javne izdatke za zdravje za izobraževanje, za socialno politiko. Vsaka mešanica te politike vpliva na proračunsko disciplino. Ampak kdo je potem na koncu tarča? Ljudstvo. Zato v okviru Evropskega semestra poziva države članice naj okrepijo vrčevanje ampak te politike ne moremo popraviti, lahko pa jo obrnemo. Hvala. Hvala. Sedaj pa Otmar Kares. Eh, Gospod predsednik, dame in gospodje, imam uvodno pripombo in potem štiri točke. Najprej, zelo vesel sem, da sodelujemo. To sodelovanje mora postati še bolj strukturirano, zato da ne bo omejeno zgolj na evropski semester. Naslednji teden bomo imeli v Rimu konferenco na temo 13. člena in nujno je, da pri vseh ukrepih, ki smo jih uvedli od nastopa finančne in gospodarske krize, tu je nujno, da usklajeno sodelujemo na parlamentarni ravni. Ne gre za to, kdo bo komu kaj vzel, gre za to, kako sprejemamo našo skupno odgovornost za skupni evropski cilj. In zdaj prehajam na prvo točko. Kaj je izhodišče? To se mi zdi, da se včasih izgublja. Mi imamo skupno valuto, in smo edina skupnost, ki ima skupno valuto, ne pa tudi skupne proračunske in davčne politike. Zato, če smo se česa naučili iz Grčije, moramo ne samo stabilizirati, pač pa si moramo prizadevati za skupno davčno in proračunsko politiko na evropski ravni. In zdaj sem že pri svoji drugi točki, evropski semester. Šesterček, dvojček, ESM, trojka, vse to so samo pripomočki, pretežno na medvladni ravni, s čimer se je nedvomno uh, oslabila vloga inštitucij EU in tudi Evropskega parlamenta. Ti inštrumenti lahko trajajo toliko časa, dokler ne bomo spremembo pogodbe vse skupaj vključili in zasidrali v naše pogodbe s premembami. To so samo umetne, umestne rešitve, ki jih sedaj uporabljamo. To moramo zapisati v pogodbo. Potem tudi trojka mora biti zasidrana v skupnostno pravo. In moram reči, da sem zelo skeptičen do tega, da skušajo tako imenovani ESM ponovno razširiti na mehanizem stabilnosti, namesto da bi, tako kot je bilo dogovorjeno, skupaj delati na skupnem mehanizmu delu na valuti. Šele takrat, ko bomo imeli nek skupni sklad, bomo imeli politično verodostojnost, zato da bomo vedeli, da lahko Evropska unija kadarkoli poseže po mehanizmih, če bi se pojavili problemi. Potem, tretje, vsebina. Vsebina evropskega semestra. Rad bi samo povedal, da je gospod Moskovici in gospa Marjan Tyson, ona dva bosta tista, ki bosta odgovorna za evropski semester, zato, kot rečeno, delo, proračun um, in tako dalje, to so merila za evropski semester. Z drugimi besedami, skupen proračun, da ne bomo okolišarili. In četrta točka je izvajanje, tudi tu bom zelo jasen. Od priporočil moramo prejiti na zaveze, ki se bodo sankcionirale. Vsi predsedniki držav in vlad bi morali sprejeti zaveze in mehanizem sankcijami. Ta zavezujoča izvedba mora biti obvezna, kajti do sedaj je implementacija nezadostna, če smo imeli samo priporočila. Hvala, zdaj pa še zadnji govorec Kostas Mavrides. Potem pa bom seveda dal besedo poročevalcu. Uh, Najprej bi rad čestital poročevalcu in vsem ostalim, ki so prispevali sestavi tega poročila. Predsedujoči, Težko je govoriti o gospodarskih vprašanjih brez omembe ideološke vsebine. Ampak to bom skušal storiti. Osredotočil bi se le na eno. In sicer bom skušal biti tako ideološki, kot se le da. Oblikovanje priporočil po državah sem pričakoval, da bi videl nekaj tudi o prestrukturiranju zasebnega dolga, zlasti v tistih državah, kjer imajo zelo velik zasebni dolg zaradi bančnega sistema. Raven zasebnega dolga na obrobju Evrope, recimo v moji državi na Cipru in v Španiji, je tako visok, tako je visoka ta raven zaradi zmanjšega prihodka, da imamo zasebni dolg je kot zombi in se to prenaša v bilanco stanja. Ljudje, zlasti majhna in srednja velika podjetja, si zaslužijo drugo priložnost. Evropska priporočila bi lahko spremenila to situacijo z razumno obrazložitvijo, zato da bi se ji izogibali takšne situacije, ja mislim, da bi to pomenilo, da bi mogoče tisti, ki spišajo priporočila, razmislili o tem, da je to nična igra. Vsakeč, ko odpravite eno evro dolga, mora nekdo plačati za ta evro. Ampak ne, danes ni več tako. Danes nimamo normalnih pogojev. Treba je popraviti to vprašanje, kajti s tem bomo ustvarili dinamično gospodarstvo in to bo prineslo dodano vrednost. Zato po, podarjam to potrebo potem, da imamo tudi bankrot, postopke na področju neplačile nesposobnosti in to je zelo pomembno na evropskem robu, v robnih državah, kot pri nas doma. Hvala. Brian Hayes se je tudi oglasil, ampak to se nismo prav zabeležili. Prosim, Brian. Ampak res prosim, zelo na kratko. Hvala, predsedojoči. Zelo na kratko pozdravljam dialog s kolegi vseh parlamentov držav član, strinjam se z drugimi kolegi, treba je spodbuditi boljši dialog pri vseh vprašanjih. Pa kaj bi rekel? Priporočila za države v procesu semestra, ki smo jih obravnavali pred dvema tedna v parlamentu, priporočilo gospoda Bake, to bo delovalo le, če bodo države prevzele te programe kot svoje priporočila prav tako. Ne gre za to, da silimo države k temu, ampak da se učimo od drugih držav. Recimo primer. Zakaj? Imamo brezposobnost mladih v Nemčiji in Avstriji, ki znaša 6 ali 7 odstotkov, v Britaniji in na Irskem pa imamo 25 odstotkov brezposobnih mladih. Kaj počnejo drugače tam, v Nemčiji in Avstriji? Kako pomagajo mladim pri iskanju mesta, delovnih mest? Kaj pa mi počnemo narobe? Torej, to je vprašanje, Z vidika javne administracije, kaj storiti bolje? Strinjam se z gospodom Linčom iz odbora, ki je rekel, da potrebujemo boljšo časovno povezavo med priporočili in sprijetjem na svetu. To je zelo pomembno. Potrebujemo boljši demokratični dialog med parlamenti. Zato, da bi to dosegli. Predsedojoči cilj tega dela je izboljšati delovanje javne administracije. In zato smo podprli predloge spremen gospe Hübner. Kaj ti tam je predlagano, da ko imamo priporočila za države, moramo preučiti rabo večletnega finančnega okvira, tako da bi evropski proračun pomagal te državam, da prilagodijo sisteme javnih administracij, kajti že po sami naravi gre za ekspanzivno politiko. Spremembe javne administracije stane zelo veliko, v teh časih, ko je denarja malo, treba uporabiti proračun spravim okvirom, tako da bi se države lahko prilagodile, da lahko prilagodijo sisteme javnih administracij v tej smeri. In na koncu še nekaj. Tu imamo šesterček, dvojček, fiskalni pakt, vse je bilo sprijeto pri nas doma, ampak suvereno željo naših državljanov. Želijo imeti disciplino po eni strani bilance, pri fiskalni politiki, istočasno pa moramo zagotoviti tudi pot rasti. Če ne bo rasti preko nalož, preko razvoja, preko zelo močnih predlogov, državljani ne bodo sledili nam in to moramo storiti. Hvala predsedujoči. His... Hvala sedaj pa. Besedo dobi poročevalec za zadnje pripombe. Hvala predsedujoči, hvala kolegi, to je bila zelo plodna razprava, slišali smo veliko mnen ne le jaz kot poročevalec, ampak tudi poročevalci v senci in druge skupine so spremljali vaše pripombe, upam, da bodo to upoštevali v prihodnih tednih, zato da bi lahko dosegli kompromise. No, ne bom mogel odgovoriti na vse pripombe, ampak omenil bi nekaj splošnih komentarjev, zato da bi zaključil to razpravo. Najprej moram reči, da moramo razumeti, da smo del monetarnega območja. Države evroobmočja so v monetarnem območju. To prinaša obveznosti. To prinaša tudi pogojevanje. Pravila so bila določena, ko je bilo monetarno območje oblikovano. Ko to ni bilo spoštovano, smo videli posledice. Krpitev okvira gospodarskega upravljanja je neposredno povezana s tem. Države, ki same sebi upravljajo, ki preverjajo, če sledijo pravilom, so tako sodnik kot obtoženec. V običajnem pravnem sistemu to ne deluje. Tako da smo skupaj s samimi državami članicami prosili komisijo, naj bo komisija nepristranski razsodnik v tem procesu. Ta proces je seveda v tej obliki pomemben, potem drugo strukturne reforme in primankljaji. Ja, ponovno. Slišal sem vse vaše komentarje. Pravite, da je politika vrčevanja skupaj z reformami imela slabe posledice v številnih državah. Ja, ampak seveda je odvisno, kje je izhodišče. Če je vaše izhodišče začete krize, ja, potem to drži. Ampak potrebovali smo veliko korekcij za časa krize. In to ima tudi dolgo zgodovino. Pogosto nihče nikoli ne govori o tem, kako je bilo v preteklosti. Zakaj nismo imeli strukturnih reform veliko prej? Recimo, v nekaterih državah smo to imeli, v Nemčiji drugih pa ne. In danes vidimo posledice neizpolnjevanja obveznosti pri strukturnih reformah. In ponovno, gospodarsko upravljanje temelji deloma na pogojevanju. Vi opravite svoje delo pri zvanju preporočil, po drugi strani pa imamo solidarnost in tu imamo toliko denarja, ki gre v nekatere države in mislim, da je to zelo pomembno. In še zadnji komentar, seveda se moramo povezati s konkurenčnostjo, z rastjo, da damo perspektivo držav. Treba je reševati vprašanje brezposnosti, zlasti pri mladih, ampak seveda bomo potrebovali mešanico ukrepov. Zato imam četrti odstavek v poročilu, tudi peti odstavek. Pri četrtem odstavku omenjam to, da se Evropska unija ne more sama znajti na trgu. Potrebujemo naložbe, inovacije, treba osvojiti nove trge, potrebujemo mednarodno trgovino pri petem odstavku pravim, da potrebujem več nalož, javnih in zasebnih. Ampak seveda je vse odvisno tega, kako bo to rejeno, kateri projekti bodo izbrani. Belgijski kolega je recimo omenjal tudi avtocesto pri Antwerpnu. Tu imamo v veliki meri zasebna sredstva, 25 odstotkov je zasebnih sredstev in tu vidite kombinacijo obojega in to lahko prinese dodano vrednost. In še zadnje glede demokratičnega procesa, ampak tudi glede tega, da so države same odgovorne za priporočila, da prevzamejo programe in to, kar je zadnji govorec rekel, to odraža tudi moje mnenje. Treba je poskrbeti za to, da ko države izvajate procese in ne vas spomnim šesterček in dvojček na fiskalni pakt, to so sprejele vse države. Prostovoljno, prostovoljno so to sprejele. Sedaj je napočil čas, da države to izvedejo, da spremljajo pravila in da storijo to, kar so same obljubile. To imamo strukturne reforme, treba je znižati primankljaje, treba je vlagati v prihodnost, treba poskrbeti za to, da se cili iz strategije 2020 izpolnijo. Tu gre za reševanje revščine, brezposelnosti mladih, brezposelnosti na splošno, treba je vlagati inovacije. In to je edini način, izhoda iz krize. Treba poskrbeti za to, da države same razumejo, zakaj morajo praviti reforme. Ne za Brusel, ampak za svoje državljane. Zato, da imajo konkurenčno gospodarstvo, gonilno gospodarstvo, ki lahko ustvarja, izvaža, ki lahko ustvari blaginjo in rast. To potrebujejo državljani in to si državljani tudi želijo. Sprejel sem vaše komentarje, veselim se na daljne razprave s kolegi tu v parlamentu. Hvala lepa, ker ste prišli danes sem. To je bila plodna razprava. Upam, da vas ponovno vidim prihodnič. Hvala hvala. Naj se zahvalim kolegom iz nacionalnih parlamentov. Prisrčna hvala za vaše izjemno korisne prispevke k tej razpravi. Ta proces krepitve demokratične odgovornosti v Evropskem semestru je delo, ki se nadaljuje. Izboljšujemo se, delamo naprej. Ta razprava je bila zelo dobra. Slišali smo zelo pomembne prispevke iz vaše strani in upamo, da vam je ta razprava pomagala, da ste bolje določili svojo vlogo v tako ključni razpravi o nacionalnih proračunih, tako da boste izboljšali usklajenost med priporočili in stabilnostjo. In mislim, da se je to pojavilo še nekaj bolj metodološkega. Vsi se strinjamo, da obstaja potreba potem, da bi vključili parlamente prej in na boljši način te razprave v priporočilih. Tako na evropski kot nacionalni ravni, tako v Evropskem parlamentu kot nacionalnih parlamentih. Upam, da bomo na tak način lahko sodelovali in da bomo lahko delali skupaj, zato da bi imeli demokratično legitimnost na evropski nacionalni ravni v procesu evropskega semestra. Sedaj pa še časovnica pri tem poročilu. V Ekonu bomo glasovali 7. oktobra, na plenarnem zasedanju pa na 2. oktobrski seji. Hvala lepa še enkrat sem, nasvidenje.